zadostno število članov odbora, zato vas lepo pozdravljam. Še enkrat pozdravljeni in odpiram naše srečanje današnje. Prva točka na dnevnem redu je sprejetje dnevnega reda. Lahko sprejmemo snutek dnevnega reda, se izvolite. Hvala lepa, da lahko. Včeraj ni bilo srečanja. Vendar pa pri sporočilih predsedujočega bi. Rad, oziroma to je na seznamu, rad pa bi tudi, če lahko govorimo o uh, vprašanjih za plenarno zasedanje. Ali naj to sedaj povem ali kasneje. Hvala lepa, res je, nismo se uspeli srečati včeraj. Bomo pa imeli danes srečanje koordinatorjev in mislim, da se lahko odločimo glede tega na srečanju koordinatorjev v zvezi z ustnimi oziroma vprašanji za ustni odgovor. Če dovolite, bi rekel nekaj besed v zvezi s tem, zato da bomo lahko potem na srečanju koordinatorjev o tem razpravljali. Po Včeraj smo imeli torej čas delati, in lahko smo razmislili o pomisleku, ki ga imamo zaradi zamud številnih programov. 2014, če govorimo o materialnem smislu, kaj to je, to ni leto izvajanja programov, ampak je to leto priprav programov in sedaj bo zelo veliko preneseno v leto 2015, preden se bo sploh katerikoli program začel. In govorimo in govorimo in govorimo o naložbah, o rasti in delovnih mestih. In pri koheziji pa imamo največji delež proračuna. In če si pogledamo natančneje, bomo videli, cilje glede trajnosti, IKT in tako naprej. In seveda je tu problem neplačanih računov. Politično bi bilo morda pametno, če se ne bi samo usedli in vse skupaj samo razumevajoče potrdili, ampak da bi dali nek signal in da bi na novembrskem plenarnem zasedanju že uh, prikazali dejansko stanje. Lahko bi pripravili besedilo s štirimi vprašanji in morda bi bilo pametno, da tisti, ki še niste videli v tej skupini, v posameznih skupinah tega besedila, da ga sedaj razpošljemo, sekretarjat bi to lahko storil. Včeraj sem se pogovarjal s Konstance Korel o tem, torej mi smo si to že ogledali med srečanjem odbora in če želimo bi to lahko naredili tudi preko vprašanja za ustni odgovor odbora ali pa to lahko naredimo preko političnih skupinah. Vendar pa bi vsekakor morali ta vprašanja zastaviti, zato da bodo postavljena na politični ravni. Popolnoma se strinjam, da to razpošljemo in potem lahko tudi prosim kolegi in koordinatorje, da si to gledajo danes in ne na naslednjem srečanju koordinatorjev, kajti potem bomo to na plenarnem zasedanju videli šele prihodnje leto, ne letos. Bi bilo to možno? Ja, hvala. Smo že organizirali, da se ta dokument kopira. Hvala lepa. Vsi bodo prijeli sedaj kopije in med srečanjem koordinatorjev danes bomo sprejeli odločitev. Je tako v redu? Ja, hvala lepa. Ima še kdo kakšen predlog glede dnevnega reda? Nihče drug, torej je dnevni red sprejet. To druga točka je sprejetje zapisnika oziroma zapisnikov se je 22. in 23. septembra, 1. oktobra in 6. oktobra. Ti zapisniki so v vaših dokumentih. Če nihče temu ne nasprotuje, predlagam, da veljajo kot sprijeti. Ima kdo sedaj kaj proti? Ne. Hvala lepa. torej potrjujemo, sprejemamo zapisnike seje. Potem pa tretja točka, sporočila predsednice. Nimam nobenih posebnih sporočil za danes. Stopimo lahko na četrto točko. To pa je naša prva osebinska točka danes in gre za študijo izvajanju kohezijske politike 2014-2020 priprave in upravne zmogljivosti držav članic. To študijo je septembra 2013 predsta bila predstavljena odboru. Torej, politični oddelek B je zaprosil od družbo Metis iz Dunaja, s katero ima parlament okvirno pogodbo za izvedbo uh, te študije dajo izvede in šlo naj bi, da se ocenijo zmogljivosti za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in priprave na upravni ravni za uspešen začetek tega obdobja. Tukaj so analizirali 14 primerov. Rezultate bodo rezultate bo predstavila gospa Kristin Hamza, ki je danes tukaj z nami, ki je više svetovalka pri Metisu. Po predstavitvi pa bom dala besedo članom za vprašanje in predloge. Gospa Hamza, beseda je vaša. Hvala lepa in pozdravljeni. Rada bi vam predstavila študijo, ki je bila polna izzivo in je zahtevala veliko časa v preteklih desetih mesecih in to je bilo ravno v tisti najbolj vroči fazi programiranja, ki kot vemo še ni zaključena, zato lahko, lahko smo zajeli le trenutno stanje. Rada bi nakratko povedala, na kaj smo se osredotočili in kako smo izbrali države članice in pa primere. In rada bi se posvetila tudi izzivom in partnerskih dogovorov. In razvoj tega eh, partnerskega sporazuma in pa razvoj operacij. Izbira držav članic in primerov odločili smo se, da ne bomo se osredotočili samo na operativne programe, ampak da si bomo gledali države članice kot cele. Zato smo izbrali nekaj parametrov za izbiro eh, držav članic. Izbrali smo EU15 plus EU12 plus 1 in ločili smo med velikimi strukturnimi proračuni in pa med malimi vendar pa smo si morali ogledati tudi spremembe v strukturah operativnih programov, naprimer nekatere države članice tu niso strukture sploh spreminjali, niti ne vsote, druge pa so bistveno zmanjšali operacijske programe, še druge pa so izkoristili le možnosti eh, več skladov in programov IMF in SDF. Torej, Avstrija, Finska, Luksemburg in Švedska kot manjšni proračunske države iz EU15, potem Italija, Grčija, Združeno karestvo in Nemčija kot velike, veliki proračun in velike države. Na drugi strani pa EU12 plus 1, Estonija, Hrvaška in Bolgarija. Hrvaško smo izbrali ker je nova država in je zanimivo vedeti, kako ravnajo strukturnimi skladi. Izbrali pa smo tudi Polsko, Češko in Mačarsko. Uh, was, uh... Pri študiji smo se predvsem osredotočili na težave partnerskih sporazumov in programov OP. Veliko prednosti je novih strukturnih skladov, vendar pa tu naštevamo eh, težave, kajti na njo operamo naše priporočila. Seveda ni vse slabo, ampak v tej predstavitvi smo se pač osredotočili na problematična vprašanja. Administrativne zmogljivosti za izvajanje programov, tu smo zajeli vključiti čim več zadev. Ehm, je bilo tudi vprašanje, kako pridobiti te informacije. Osredotočili smo se tudi na upravne organe in tudi izvajalce. Izzivi pri razvoju partnerskih sporazumov. Veliko ex ante evalvacij sem že opravila in komunikacija, čeprav je tukaj zelo uh, velika zadeva se je povečala med posameznimi oddelki in ti so tudi povedali, da gre za zelo pozitiven input pri strukturnih skladih. In tudi partnerji, ki prej niso govorili med seboj, so zaradi večjega povdarka na načelu partnerstva to začeli početi. Na drugi strani pa je postopek samega postopka partnerstva oziroma partnerskega sporazuma ne deluje povsod. To pomeni, da se je ta sporazum razvil ali pa je bil v postopku razvoja, vendar pa tu ni prišlo do nekega prilagajanja, časovnega prilagajanja in tudi strani zainteresiranih strank. V nekaterih državah, predvsem tistih z majhnimi proračuni in le z enim programom, je bilo mnenje, da je partnerski sporazum nekakšen, nekakšno podvajanje, to seveda ni res, ampak ljudje so imeli tako občutek. V nekaterih državah, kjer je bila makroekonomska situacija posebej težka, pa je bilo težko prejeti tudi ustrezne informacije, kajti vsak je želel dobiti delež eh, proračuna. Vse volitve in spremembe v vladah so bile eh, tu tudi pomemben dejavnik, pomislite na Italijo ali Mačarsko. Potem pa imamo politične zaveze na regionalni ravni, ki pa jih pogrešamo. Tudi to smo ugotovili, da je teh premalo. In čeprav je komunikacija naraščala med različnimi administrativnimi organi, pa bi se ta komunikacija lahko še izboljšala. Težave razvoja operacijskih programov je izbira ciljev. Kot rečeno, vsi oddelki so razmišljali o tem, kako bi lahko izvlekli čim več iz proračunov strukturnih skladov in veliko uh, bitk je bilo med posameznih operativnimi programi in pa med regijami istega programa. Potem druge države članice niso želele tukaj izvesti sprememb, kajti je marsikaj dobro delovalo v letih 2006 in 2014 in zakaj bi tukaj karkoli spreminjali. Potem pa so bile druge vprašanja zaradi diskrepanc pri komunikaciji z Evropsko komisijo. Naprimer interpretacija indikatorjev in predvsem in indikatorjev rezultatov. To je bila zelo dolgotrajna razprava med evropsko državno regionalno ravnijo. Zelo velik problem pa je bilo, bil tudi ta, da so številne države članice začele prehitro s programiranjem in takrat navodila še niso bila pripravljena in zato so morali potem program večkrat prilagajati zaradi, problem, zaradi sprememb v navodilih in to je tudi privedlo do določenih razprav. Sedaj pa vprašanje zmogljivosti. Veliko verov smo tu imeli, kajti le pogovori z upravo držav članic ni, bi, niso bili zadostni, da bi si pridobili pravo sliko zmogljivosti. Zato smo imeli tudi stališča držav članic, potem smo imeli številne druge študije, predvsem študije Digi Regio. Imeli smo tudi slastne izkušnje z programiranjem ex ante, in potem smo imeli še intervjuje z izvajajočim organom. Devet točk smo spostavili v zvezi z zmogljivostmi. Prvič pomankanje strateškega pristopa, neprimerna koordinacija institucij in politik in pa pomankanje verodostojnosti, potem nezadostno ločevanje med politikami in pa tudi administracijo, pomankanje znanja in sposobnosti in pa fragmentacija in pa institucionalne spremembe. Mislim, da tu ni nekih velikih razlik med posameznimi državami, to je nekaj, kar zadeva vse države. Vse izpostavljene točke, naprimer neprimerna koordinacija, Eh, spremembe v kadrih, institucionalne spremembe. To je nekaj, kar so izpostavili te um, upravni organi in drugi. Izvedli smo samo oceno, lastno oceno in to ne zelo na široko. In organ upravljanja je tudi izpostavil svoje težave v svojem stališču in pravijo, da so upravne zmogljivosti, ki so v tematskem sklopu 11, v tematskem cilju 11 in tudi tisti del, ki se nanaša na MSP, da je najbolj prizadet v zvezi z upravnimi zmogljivostmi pri izvajanju programov in najmanj učinkoviti so projekti, ki se nanašajo na okolje in infrastrukturo. Mislim, da to ni zelo nelogično, kajti infrastrukturni eh, projekti zahtevajo več časa, so bolj zapleteni in povezani s številnimi administrativnimi vprašanjami in predhodnim načrtovanjem. Torej je potrebno posebno znanje in ekspertiza ključno vprašanje organa upravljanja v intervjujih je bila fluktuacija kadrov, pomankanje verov, pomankanje znanja in izkušenj novih zaposlenih. To je problem v vseh državah članicah, razen tam, kjer je plačilo res dobro na tem področju, tam so imeli manj težav. vendar pa je to ključni problem, ki so ga spostavili. Drugo ključno zadeva je bilo prekrivanje med programoma 2007 do 2013 in 2014 do 2020 in če bi nekatere programe lahko izvajali v letu 2015, potem ne bi imeli več tega problema, če bi torej podaljšali fazo. Vendar pa je to nekaj, s čimer so imeli težave že v prejšnjem obdobju programiranja kot velika težava pri upravnem zmogljivosti, namreč, da so imeli potem dve usporedni uh, obdobji financiranja. Okay, then we had the again out of the out of the interviews and the iz intervjujev in študije smo ugotovili, da nekatere države, torej obstajajo neki vzorci pri upravnih zmogljivosti, imamo nekatere države, predvsem tiste, ki imajo močne regije ali ki imajo federativno organizacijo, da je tam še vedno močan regionalni organ izvajanja, ki poveča celo upravno zmogljivost. V Avstriji imamo osrednji program, kar pa ne pomeni, da regionalni organi upravljanja, ki niso več pravi organi upravljanja, ampak so pač tam vključeni kot eh, na strani administracije in imajo v njihovi zvezdni državi isto položaj. Ali vsaj zdi se, z njim se zdi, da imajo isti položaj. Potem je v nekaterih državah članih premalo ciljev, kar pomeni, da da pravzaprav ne, se ne znajo tudi prebiti skozi samo dokumentacijo in nimajo upravičenci zadostnega časovnega okrama ok, eh, skozi časovni program, časovni okvir. Veliko projektov pa tudi na začetku zveni dobro, če pa si malce poglobimo in če imaš izkušnje, veš, da je to nekaj, kar je zelo površno opisano, ni pa nekega temeljnega projekta, ki bi bil za tem. Težave imajo tudi s pomankanjem razjasnitve ulog v sami administraciji in tu je spet težava komunikacije med upravičenci, med različnimi oddelki in različnimi ravni, torej regionalna, nacionalna in tako naprej. Potem pa je tu še šipka zmogljivost eh, upravičencev za izvajanje projektov. Veliko predlogov izboljšav smo sprejeli ali pa veliko tudi točk, kjer so države članice predlagale izboljšave in večina je iz, tudi omenjena v operativnih programih in nekaj tudi v eksante kondicionalnostih. V nekaterih državah so dosegli izboljšanje pri izvajanju strukturnih skladov in mislim, da je to poglavitno, da če izboljšajo vodilni projekt, da potem tudi boljše koristijo te strukturne sklade. Potem je treba tu skladiti nacionalna pravila za, str pravili za strukturne sklade. Druge države so omenjale, da načrtujejo določiti bolj jasna odgovornosti in pristojnosti. Niso sicer omenjali, kako bodo to storile. Nekatere države članice pa zavračajo svoje organe izvajanja. Naprimer v Estoniji, ki je zelo majhna uh, oziroma zmanjšujejo te uh, organe za izvajanje. To je primer v Estoniji, ki je majhna država in to je dober način. Tem programiranje Poljska je dobra, naprimer pri prilagajanju strukturnega sklada in pa nacionalnih pravil. Tu se je Poljska bolje odrezala od drugih držav, naprimer tudi v EU15. Potem bolj usmerjeni sistemi izbora programov. Tu so omenjali tudi ekohezijo, vendar pa to v, naši, fa, v fazi naše študije nismo čisto dobro razumeli, kako bodo uporabljali ta ekohezijo. Vsi to omenjajo kot eh, rešitev za vse probleme, mi pa nismo tu našli nekega bistvenega uh, napredka. Mislim, da to še ni bilo narejeno. Uh, potem krepitev strokovne in administrativne podpore. To je zelo širok pojem. Ne vemo točno, kako naj bi se to izvedlo. Upam, da bo to nekaj, kar bomo potem ugotovili tudi v akcijskem načrtu za ex ante kondicionalnosti. Potem pa še podpora za razvoj zmogljivosti med malimi in lokalnimi um, akteri. To je nekaj, kar je omenila Bulgarija. Sklepi v zvezi z zmogljivostjo, če to lahko damo na eno prosojnico, je, so sledeči. Čeprav je veliko težav, pa so vsi nekaj se naučili iz prejšnjega obdobja programiranja. In že iz intervjujev smo ugotovili, kako ti organi upravljanja se odzivajo in kako odgovarjajo na naše vprašanja. In to je velika sprememba v primerjavi z prej. Koncentracija administrativnega upravljanja in pa tudi programiranje za več skladi je velik napredek. Vendar pa kljub tem večjim skladom dejansko financiranje še vedno poteka ločeno. Program je združen, ampak konec koncev imamo še vedno dva oddelka, ki se s tem ukvarjata. centralizacija programov je še vedno eden od eh, problemov, ampak če imate v vsaki zvezdni državi organ, ki se okvarja z temi vprašanjem kot v eh, prejšnjem obdobju, je to drugače. Nacionalne administracije pogosto še niso usklajene z administracijo strukturnih uh, skladov. Kot priporočila bi predlagali Evropskemu parlamentu naslednje. Naprimer, ex ante kondicionalnosti do leta 2016 imamo čas za izvajanje akcijskih načrtov za tiste ex ante kondicionalnosti, ki še niso bile spolnjene. Mislim, da je to ena točka, kjer je potrebno natančno spremljanje in dobra komunikacija z Evropsko komisijo. Evropska komisija ima dober pregled nad napredkom akcijskih načrtov in zato morajo pač na sestankih odborov bolj redno poročati o dogajanju. Evropska komisija komisija ima enote za upravne zmogljivosti, te bi si morda morali natančneje ogledati in potem pa spet spremljanje akcijskih načrtov, kar sem že omenila. In potem še naslednje. Nasplošno je komunikacija med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo potrebna izboljšav, standardizacija eh, implementacijskih programov bi morala oba nadzirati oziroma predvsem Evropski parlament bi moral to nadzirati in novo programsko obdobje 2020, od 2020 naprej bi moral potekati hitrejše, zadnje je potekalo predolgo. Potem je treba tudi pri, bolje prilagoditi komunikacijo med Evropskim parlamentom in komisijo in povečati interno znanje o upravni zmogljivosti. Mislim, da to, da to ne moremo navesti vseh razlik med državami članicami in države članice je treba obravnavati različno glede tega, kaj ti njihove te administracije so različne. To je le kratek pogled v to študijo, ki je bistveno bolj obsežna, pa ni dovolj časa, da bi vse podrobnosti razložila. Hvala lepa za vašo pozornost in eh, če imate vprašanja, kar povejte. Hvala lepa, hvala za vašo predstavitev. Študijo in priloge imamo. To je zelo impresiven dokument. Sedaj pa dajem besedo članom odbora za vprašanje in predloge. Kdo bo začel? Van gospod Van Nisteroj, gospod Čikon in potem bomo naredili seznam. Ja. Prosim. Ehm. Hvala lepa, govoril bom v nizozemščini. Mislim, da je na začetku tega obdobja dobro preučiti študije. Dobro je, da to podrobno preučujemo, kajte tu obstaja vez med tem, kar smo opredelili v novem poslopniku in tem, kar se dogaja v praksi. Tu imamo različne primere tega in to smo videli. Na to bi se osredotočili. Sam bi imel nekaj vprašanj. Najprej bi skušal razumeti, kakšna je metoda, ki ste jo uporabljali pri študiji. Opravili ste kvalitativno študijo, ampak ali lahko poveste, kako je zmogljivostmi? Ali je dovolj imeti te zmogljivosti? To je tako, kot če bi mesarja spraševali, če je bilo meso dobro. In če vprašate organe, bodo rekli, da je vse odlično. Ampak to ni nujno res. Kajti tisti, ki morajo uporabljati sistem, so mogoče drugačnega mnenja. Ali ste se pogovarjali tudi s tistimi, ki so v regijah, v mestih, na univerzah, v šolah? Ali ste se pogovarjali s tistimi, ki morajo uporabljati sistem? To smo dali tudi v kodeks ravnanja. Kodeks ravnarja je sporozum, ki smo ga leta 2013 sklenili z državami članicami glede metod delovanja Govorili smo o partnerstvi, govorili smo o vključitvi partnerjev. Zanima me metoda. In mislim, da je to politično gledano zelo pomembno. Potem drugo, kar bi omenil. Vidimo, da so nekatere države zelo dobre pri tem, recimo Poljska je tu v spredju. In kakšna je skrivnost najboljših, me zanima. Kaj počnejo najboljši, zato da so najboljši? omenjate najboljše, po drugi strani pa malo slabše. Na strani 86, na strani 87, tu gledam, kar piše, imamo pravne zmogljivosti, kohezijo in tu imate šest alinej. Italija ima pet težav, petkrat ste omenili. Na začetku prihodnjega leta bomo šli v Italijo na misijo. Obiskali bomo tudi to regijo, ki jo omenjate, Kalabrijo. Omenjate Kalabrijo in pravite, da je tam situacija prav posebna, ko gre za upravljanje politik, civilna družba, javna administracija pa sta v težavah. Potem imamo težave v zasebnem sektorju, imamo upravne težave, imamo težave pri urejanju strukturnih skladov. Kakšni so zaključki po vsem tem, ko to beremo? govorimo o dobrih praksah, ampak treba govoriti tudi o slabih praksah. Kakšni so vaši sklepi o tem, sedaj, ko ste preučili upravne zmogljivosti enih in drugih? Kako je s procesom načrtovanja? Videti moramo, kako daleč lahko gremo. Kaj menite o tem? Kaj treba storiti? Hvala. Naslednje vprašanje pa bo zastavil gospod Žur. Ja, hvala. Imam vprašanje, mislim, da ste to omenjali prej. Težave prihajajo glavnom iz premika osebja znotraj organa upravljanja. Nekatere države so v težavah prav zaradi kadro. Vemo, kako je bilo s krizo. Proračunske težave so se poglobile v nekaterih državah. Nekatere države manjšajo število osebja, imajo manj sredstev, ali lahko to škoduje zmogljivostim teh organov za upravljanje na področju kohezije. To je pomembno, kaj ti nov poslovnik prinaša nove upravne obremenitve, tudi tehnične omejitve, ki so predvsej obremenjujoče. Kako lahko te težave s kadri, ko govorimo o pristojnostih, ko govorimo o bolj upravnih obremenitvah, Kako bo s tem? Kakšna bodo sredstva pri najboljših, malo manj boljših? Ali bi lahko s tem škodovali pri plačilih? Kakšna je vaša analiza o teh sredstvih držav članic? Kakšna bo pomoč komisije za to, da bi pomagali pri teh težavah, ki jih imamo s kadri, če govorimo o zmogljivostih, tako da ne bi škodovali? tudi sredstvem. Hvala, hvala za to vprašanje. Gospod Čikon. Hvala, gospa predsednica. Torej, študija, ki jo je izvedla gospa Hamza v zvezi z kohezijsko politiko, kaže na celo vrsto kritičnih točk, s katerimi se strinjam, predvsem kar zadeva upravne zmogljivosti in tudi to, kar ste povedali v zvezi z organi upravljanja, je res. Ampak treba je poudariti, da je pri pretoku uslužbencev, eh, torej da je to ena od čipkih točk. Ampak seveda gre predvsem tudi za to, da bi konkretno eh, pripravili operativne projekte in jih tudi izvajali. Mislim, da si je treba ogledati tudi pomankljivosti, ki so bile omenjene v zvezi z državami članicami. Omenjena je bila Italija. Želim malo bolj poglobljeno se lotiti teh vidikov. Na italijanski ravni ne moramo na vsak način objet, Eh, upoštevati strategije in cilje, vendar potrebujemo operativni instrument. Torej moramo konkretno eh, govoriti o tistih nalogah in odgovornostih, ki eh, dajajo celotnemu postopku neko strukturo. Obstaja velika konfuzija, velika zmeda in tudi pomankanje usklajevanja teh postopkov. Ni eh, nekega eh, Eh, neke komunikacije, ustrezne komunikacije med eh, centralno vlado, med lokalnimi oblastmi in regionalnimi oblastmi. In na drugi strani smo priča določenim egoizmom. Če začnemo pri državah članicah, mislim, da je glavni problem ta, da uh, je treba enako razumeti ta evropski jezik. Torej, uh, um, včasih se d, d, d, stvari tudi ne razumejo čisto pravilno. Um, torej, ko gre za um, pridnostne naloge, za strategije, potem je treba gledati tudi Evropo kot celoto. In, um, in, in razen tega je pomembna tudi jasnost in tudi celovitost takšne analize. Kajti zelo pogosto, vsaj v Italiji, nekako eh, podcenjujemo te kritične vidike. Torej, poenostavitev postopkov naj bi bila prioriteta, absolutna prioriteta za krepitev upravnih zmogljivosti. Nacionalni operativni program v Italiji je po mojem neprimern, kaže, da nacionalna vlada nima neke virodostojne vizije za krepitev upravnih zmogljivosti, ki jih zahteva Evropska komisija od Italije. Da navedem tri elemente, ki eh, so pri tem pomembni. In sicer nedoločeno vlogo agencije za kohezijo. Ta agencija v bistvu ni uh, operativna, ker nima za to potrebnega osebja. Potem dialektika eh, med centralno vlado in regijami. Ta problem ni rešen. Torej, katero vlogo prevzima kdo? Katero vlogo ima vlada in katero imajo regije? In šipka eh, eh, vloga vlade, da bi prekinili s tem, kako se je delalo v preteklosti. V bistvu se nadaljuje tako, kot se je delalo v preteklosti. Torej, eh, treba pa je upoštevati predvsem deseti člen in sicer, da lahko eh, centralna vlada posega tudi v oblasti regij in lokalnih skupnosti, če pride do velikih eh, pomankljivosti. Ampak to kljub temu ne zadostuje, zato sprašujem gospo, kateri dodatni elementi bi lahko eh, rešili ta problem. Thank you. Thank you very much. The... Hvala. Kdo je naslednji? Maletič. Madam Maletič. Gospa Maletič, prosim. Thank you very much. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala za to študijo. Je zelo celovita, zelo dobra. Tu je veliko izsledkov iz prakse. Nekoliko sem se spraševala, ko sem vas poslušala in ko sem to obrala, kako je s tem vidikom glede držav članic. Ti naj bi prezgodaj začeli s tem procesom oblikovanja programov. To piše, da je to prezgodaj. Posvetovanju s komisijo. Tu smo imeli tudi dokument stališči in so drugo dokumentacijo, ampak mislim, da tu nekaj pogrešam. Pravzaprav to, da bi države članice morale imeti različno držo do kohezijskih politik. Če želimo imeti kohezijsko politiko kot razvojno politiko, razvojno gospodarsko politiko, ne le naložbeno politiko, potem je zelo pomembno, da se z oblikovanjem načrtev začne že prej. Brez smernic Evropske komisije, brez navodil iz Evropske komisije države mora razmisliti o tem, kaj potrebuje za svoj razvoj, ki morajo vlagati, kam dati sredstva iz lastnega proračuna, ampak potem pa tudi, kako uporabiti kohezijska sredstva. Če države razmišljajo na tak način, potem lahko kohezijsko politiko vidimo kot razvojno politiko, ne le politiko, ki temelji na projektih. Mislim, da potrebujemo več komunikacije med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. zato, da bi oglaševali to, da bi države članice morale bolj razvijati o lasnem razvoju, o tem, kako bi se rade razvijale. Potem pa je treba razmisliti o kohezijski politiki in evropskih sredstvih kot enemu viru financiranja. Potem bo vse lažje, kajti potem imamo javno administracijo, ki dela na izvajanju. Ampak, če imamo kohezijsko politiko, ki je usporedni proces, na ravni nacionalnih vlad, potem imamo težave z mogljivostmi, z izvajanjem in na začetku tudi s pripravami. Hvala. Thank you. Hvala, hvala lepa. Gospod Enterič, prosim. Thank you. Hvala. Zanimanjem sem poslušal to predstavitev. Vem, da veliko govorite o različnih težavah pri nakazovanju sredstev izziv e država, mogoče bi bilo lažje, če bi ne imeli posrednika, ampak bi upravili lasna sredstva državah. Potem omenjate vključitev EU domače načrtovanje, ali ne bi to privedlo do prekinitve nacionalne demokracije, če bo preveč tega načrtovanja. Ali mogoče zato v vaši predstavitvi omenjate te naftne države? Mogoče ste se zmotili. Potem pa še to žgoče politično vprašanje v West Midlandsu v Angliji. Če vaši načrti sežejo v regije in mesta, recimo Birmingham, to ste omenjali, če to pomaga kohezijski politiki, je to mogoče lahko problematično, kajti v Angliji uporabljamo veliko sredstvo preko javnega mnenja proti tem idejam tu boste naleteli na hude težave, kajti ljudje v Angliji so v znatni meri proti tem idejam. Hvala. Hvala. Gospod Jakovčič, potem pa gospod Riba. Dobro jutro svima. Dobro jutro vsem skupaj. Se ja vključim na na... Dobro jutro vsem skupaj. Rad bi ocenil ta dokument. Je seveda zelo zanimiv. Mislim, da je to dobro izhodišče za to, da bi se pogovarjali o prihodnih korakih. No, vseeno pa bi imel tri konkretna vprašanja za vse avtorje tega dokumenta. Rad bi slišal, kakšna so načeljna stališča glede lasnih ocen mojih vprašanj. Najprej. Zanima me, če imamo jasne razlike med učinkovitostjo, ko imamo centralizirano strukturo ali pa če imamo decentralizirano strukturo v neki državi, tako je v nekaterih državah. Ali poznamo jasno sliko glede učinkovitosti sistemov? Kako je s posamičnimi situacijami po državah članicah? Potem drugo vprašanje. Ali vidite kakšno možnost, da bi poenostavili postopke? za pridobivanje sredstva, kajti ne nekno govorimo o tem, da ni dovolj kadrov, da so postopki zapleteni, da ni dovolj osebja. Ali vidite kakšne možnosti oblikovanja teh postopkov v različnih segmentih, pri različnih programih, če tu upoštevamo porabnike sredstev v okviru kohezijske politike. Potem tretje vprašanje, ali vidite kakšne možnosti, ki se nanašajo tudi na naše nedavne pobude, in sicer, da bi v Evropski komisiji imeli neke interventne enote. Italijanski kolega je to pravkar omenjal, da bi na ravni držav članic imeli intervencije v tistih regijah, ki ne vedo, kako porabiti sredstva ali ne oblikujejo programov na dober način. Ali vidite kakšno potrebo, da bi v okviru Evropske komisije imeli takšno možnost oblikovanja neke enote? Te enote bi potem pomagale državam, članicam, ki imajo težave pri absorpciji sredstva. To so moja tri vprašanja, če bi lahko dobil nekaj odgovorov. Hvala, gospod Jakočič. Gospod Rope, prosim hvala gospa predsednica mislim da je vaša študija zelo pomembna je potrebna kajti vedeti moramo kako se države članice pripravljajo, kako pripravljene so na izvajanje programov med leti 2014 in 2020. Slišali smo različne komentarje in predloge. Mislim, da se bodo ti predlogi izvajali, tako kot tudi vsa priporočila. Rekli ste, da tiste države, ki imajo močne regionalne strukture in močne regije, nasplošno delujejo na decentraliziran način in te države naj bi tudi delovale na boljši način. Potem ste preučili sedem držav. Finska in Estonija sta tiste države, ki nimata regionalnih politik. Tite državi se obravnavata kot ena regija. Zanimivo bi bilo videti, kakšne so razlike recimo med Estonijo in Avstrijo. kaj to pomeni, kakšne so razlike med tistimi državami, ki imajo različne regije in tistimi, ki imajo samo eno regijo. Sam sem bil neposredno upleten v izvajanje programov med leti 2007 in 2013 v Litvi. In mislim, da lahko dobimo najboljše rezultate, ko imamo dobro sodelovanje in ko vključimo tudi lokalne organe pogajalske procese. Ne le takrat, ko dobimo navodila iz centralizirane vlade, ko rečemo, da bo centralni organ namenil toliko in toliko sredstev. Neposredno sodelovanje je zelo pomembno. Zato bi vas rad vprašal, ali ste za časa izdelave študije preučili vlogo lokalnih organov? Ali so vključeni v pogajalske procese, v priprave na programe, ki se bodo izvali v obdobju med leti 2014 in 2020. Govorili ste o težavah, o pomankljivostih in o kadrih. Tudi mi imamo težave na tem področju v Litvi. Omenjali ste nizke plače, tiste, ki delajo na tem področju, eno leto, dve leti zapustijo svoje delovna mesta in potem skušajo najti boljše zaposlitve. Mogoče bi bilo dobro, če bi namenili nekaj sredstev za plače. Na tak način bi lahko ohranili osebje na istem delovnem mestu. Ne vem, koliko časa bi potrebovali za to, ampak mogoče bi lahko preučili ta vprašanja in mogoče bi lahko preučili situacijo v vseh 28 državah članicah. To bi nam omogočilo, da bi imeli bolj jasno sliko glede celotne Evropske unije, potem pa bi države članice lahko videle, kje so. Omenili ste Polsko, ki je dober zgled. Omenili ste Avstrijo. Mislim, da bi bila takšna študija zelo pomembna. Hvala, gospa predsednica. Jaz se opravičujem, da sem prišla, prišla malo prepozno na ta sestanek, zato sem si sedaj lahko um, ogledala samo drugi del eh, pre, um, predavanja. Ampak mislim, da se razprava ponavlja. Pred sedmimi leti smo že razpravljali o tem razmeroma dolgo, sem že v parlamentu, ampak določene razprave se ponavljajo. Vidno je premalo upravnih zmogljivosti, vidno je premalo kompatibilnosti med regijami, med državami članicami in cilji Evropske unije. Lisbonska strategija je spodletela na tem vprašanju, želim povedati ob robu. Mislim, da moramo se sami prijeti za nos in vprašati, kaj lahko oblikujemo, kaj lahko naredimo, da se to ne bo ponavljalo vsakih vsaki sedem let. Ne drži, da regije nočejo imeti evropskih sredstev, to ne velja tudi, eh, tudi ne za Združeno kraljestvo ali Birmingham, to ste si kar sami izmislili. Regije želijo imeti ta denar, kajti To so pogosto edina naložbena sredstva, ki so na voljo dodatno regijam. Vprašanje je, kako eh, povežemo evropske cilje in regije in kako bi to oblikovali na čim bolj enostavn način. Torej, eh, pred tem umestnim pregledom bi se mogoče morali ukvarjati z idejo, da naj ne bi vsakih sedem let spreminjali tako zapletene uh, politike z novimi predpisi in tako naprej. Torej, v tem uh, obdobju programiranja uh, in mnogi so že rekli, uh, smo dosegli to, da se partnerstvo jemlje resno. In prav bi bilo, če bi rekli, da nočemo spet spremeniti celotne uprave, temveč da ostajamo pri tem, kar imamo. Uh, in da samo pri ciljih preverimo, ali so obnovljivi viri energije ali raziskave čez deset let še zmeraj težišča, v katerega želi investirati Evropska unija. To je drugo vprašanje, ampak uprava, obračun teh projektov in tako naprej, tega ne smemo stalno spreminjati. In zato sprašujem, ali ste. Eh, slišali take pripombe tudi iz regij ali držav članic pripravi, pripravi študije. Torej, da bi čez neko daljše obdobje imeli eh, enako upravo, da ne bi skozi spreminjali teh upravnih vidikov, kaj bi s tem bi lahko tudi sprostili dodatne zmogljivosti. Demato. Hvala, gospa Demato, prosim. Sì, buongiorno. Hvala, dober dan. Eh, zahvaljujem se za to študijo, predvsem um, ocena Italije, um, s, s to se popolnoma strinjam. Ugotovili smo, da slabe upravne zmagljivosti škodujejo kohezijski politiki in sicer na praktični ravni, predvsem, ko, eh, tako kot to čutijo prebivalci. Ehm, in sicer to škodi tako eh, iz ekonomskega kot tudi iz družbenega vidika. In te slabe upravne zmogljivosti eh, vidimo v Italiji tudi pri novem načrtovanju. In zato sprašujem, ali se vam ne zdi pomembno, da bi imeli novo strategijo, ki bi bila usmerjena v cilje, oziroma ali bi bilo potrebno, izvesti neko študijo, da bi bolje razumeli, kateri so najboljši instrumenti za spremljanje eh, eh, izvajanja teh programov strani komisije, potem študijo o, upravi, eh, o uporabi pravnega reda skupnosti pri razpisih, to velja predvsem za Italijo in predvsem študijo o sledljivosti eh, uporabe eh, sredstev iz skladov. Hvala. Thank you. Thank hvala, gospod Von. Yeah, ja, uh... Ja, hvala, predsedujoča. Na začetku se opravičujem, ker sem zamudil predstavitev in razpravo. No, rad bi omenil nekaj komentarjev, mogoče bi uporabil Združeno kraljestvo kot primer. Združeno kraljestvo je podpisalo partnerski sporozum na koncu oktobra. Sedaj gremo v to fazo izvajanja operativnih programov. Wales bo sprejel svoj program pred koncem tega meseca. Žal imamo tu še nekaj odprtih vprašanj v Angliji zaradi sprememb struktur. Prej smo v Angliji imeli razumen razvoj agencij, te agencije so skrbele za sredstva, sedaj smo to ukinili in sedaj imamo 39 predvsej manjših organizacij, ki se imenujejo LIPS. E so zelo majhne, v tem je težava. In komisija tu vidi težave, ne vem, če bodo te majhne organizacije spoh imeli dovolj zmogljivosti za urejanje vseh strukturnih sredstev, potem gre tu tudi za odnose med lepsi in centralnimi organi. Pa kaj bi rad rekel, Soočamo se z različnimi težavami, zlasti pri sprejemanju operativnih programov, ampak ponavadi gre tu za nacionalne težave, kajti države spreminjajo notranjo strukturo, tako je tudi v Združenem kraljestvu. Ali lahko kdo odgovori tu na to vprašanje, ali je tako tudi druge po Evropi, da države same nenehno spreminjajo notranje strukture, zlasti v odnosu do upravljavcev evropskih sredstev in to povzroča velike težave pri sprejemanju operativnih programov. Thank you. Hvala, hvala. Lepa, sedaj pa še zadnje ime na seznamu govorca, gospod Bogovič. Lepo zdrav. Eh, sam sem z veseljem tudi pregledal to študijo in tudi današnje poročilo je bilo zelo zanimivo in eh, stvari, na katere upozarjate, so zelo simptomatične tudi v Sloveniji. Eh, tu je bila omenjena politična nestabilnost eh, in to je eden od velikih problemov. V Sloveniji smo imeli v zadnjih letih celo vrsto sprememb, tudi sam sem v teh letih upravljal zelo različne funkcije, od tega, da sem bil v prejšnji perspektivi štiri leta župan, eno leto minister, štiri leta tudi opozicijski poslanec in eh, se pravi že iz teh funkcij se vidi da je bilo nestabilno politično okolje in te menjave so v veliki meri eh, bile motnja tako pri izvajanju perspektive dva tisoč sedem trinajst prav tako pa je tudi problem v začetku te finančne perspektive. Eh, kar se tiče teh relacij med različnimi nivoji mislim da je to ključno vprašanje in tudi tu se pridružujem vprašanju gospoda van nistelrooya ali so bili ti anketiranci zgolj tisti ki izvajajo te operativne programe ali tudi uporabniki se pravi na nižjem nivoju lokalne skupnosti eh, podjetja da vidimo kakšen njihov odziv kajti mislim da je tu včasih zelo diametralen pogled imajo pa tisti ki upravljajo te programe velike probleme dejansko tudi zaradi tega ker so še vedno vsi postopki katere konec koncev zahteva tudi evropska komisija zelo zapleteni in je včasih zelo zelo eh, težko razložiti ljudem kaj vse je potrebno v različnih vlogah imeti zato da je nek program na koncu, eh, na koncu sprijet. Eh, te zamude, ki nastajajo pri planiranju, mislim, da se bodo resno poznale. V deželi, kot je, kot je Slovenija, so bile v zadnjih letih, prav v letih 2000, štirinajst in pa tudi v letu dva tisoč trinajst kohezijska sredstva tista ključna ki so tudi to krizo eh, iz recesije spravila v na pozitivno stran se pravi v konjunkturo in upam da bomo lahko čim prej sprejeli tudi operativne programe da se bo ta finančna perspektiva dva tisoč štirinajst dva tisoč dvajset začela izvajati hvala lepa Thank you, thank you very much. And now, Arimon. Hvala, sedaj pa gospod Arimon. Prostite. Hvala, gospa predsednica. Mislim, da smo si enotni, da kohezijska politika in denar, s katerim upravljamo, da je to pomemben denar. Študija ugotavlja in to je, mislim, da kar splošen sklep, da v številnih ali skoraj vseh državah obstajajo problemi pri izvajanju te politike, pri izvajanju teh predpisov. V svoji študiji ste ugotovili, da je premalo finančne revizije eh, oziroma kontrole in kontrolnih mehanizmov. O tem bom govoril poznaje in sicer o zaščiti finančnih interesov Evropske unije v tem poročilu. Eh, Eh, ugotavljamo, da je samo uh, eh, 2013 bilo 4700 nepravilnosti in več kot 300 goljufij. Uh, eh, ali menite, da je število teh nepravilnosti in tudi primerov goljufij neposredna posledica slabega izvajanja? In če je temu tako, ali bi boljša ex ante ocena ali bi bilo to primirno sredstvo, da se prepriči nepravilnosti in goljofije, ali vidite ka še kako tretjo pot. In ali bo število nepravilnosti se večalo z izvajanjem novih pravil. Število, eh, številke, ki sem jih eh, navedel, se nanašajo na 2013, na stare predpise, sedaj pa bomo imeli nove predpise. Ali eh, se države spoznajo na to? Eh, ali menijo, da bi lahko prišlo do znižanja teh nepravilnosti ali pa je treba ugotoviti, da se bo število nepravilnosti s temi novimi predpisi dramatično povečalo. Dobro, so še kakšne vprašanja, so še kakšne predlogi? Ne, hvala. Sedaj pa bom dala priložnost gospe Hanzi, ki bo odgovorila na nekatera vprašanja, če je to možno, glede na rezultate vaše študije. Prosim beseda je vaša. Prostite. Najprej bi rada omenila metodološko vprašanje. To ni bila empirična študija, tako da ni bilo dovolj proračunskih sredstev, da bi preučili tudi upravičence, ampak ja, imamo veliko izkušenih študij glede tega, kaj upravičenci pravijo o tem. To je seveda vplivalo na naše sklepe. To. Drugo, kar bi rekla, je, da imamo študijo parlamenta zato, da bi imeli priporočila v dokumentu, ki so povezana z Evropskim parlamentom. Veliko je priporočil za države članice in za lokalne in regionalne organe v državah, ki spoh ne morejo izpolniti teh stotih strani, kajti tu gre za težave pri izvajanju strukturnih sredstv, ampak te težave ni moč rešiti na tej ravni, ampak se to lahko reši le v sami državah članicah. Na različne načine, vsaka država je drugačna. To bi rada omenila glede metodologije. Kakšni so bili prispevki pri študiji? veliko direktorata za regionalne zadeve, veliko študij tega direktorata smo upoštevali, veliko študij ima empirični pristop, potem pa smo imeli tudi dodatne intervjuje z organi za upravljanje. Nismo se posvetovali z upravičenci, ampak imamo tudi omrežje strokovnjakov za ocenjevanje. Ti strokovnjaki imajo znatno strokovno znanje, tako da jim zaupamo glede njihovih informacij. Potem bi omenila še nekaj naši partneri v tej študiji so v Združenem kraljestvu, gre za raziskovalni inštitut iz Združenega kraljestva, ki ima veliko znanja na tem področju, zlasti glede severozahoda Evrope. Dobro, skušala bom odgovoriti tudi na druga vprašanja. Kolikor sem to razumela, glede sprememb kadrov glede vključitve strukturnih sredstev. No, vsaka država mora sama odločati o tem. Recimo na Polskem imamo zgodovino strukturnih sprememb. To je povezano z zgodovino Polske in Evropske unije. Polska je morala tako ali tako spremeniti strukturo. Po drugi strani imamo Avstrijo, ki ima zelo, zelo majhen proračun, primerjavi z nacionalnimi proračuni in strukturnimi sredstvi. Tako da nite volje, da bi spremenili strukturo, ker pravzaprav to ni upravičeno. In zato imamo te države z majhnimi proračuni, ki seveda potrebujo ta sredstva, jih morajo porabiti, ampak te države niso voljne popolnoma spremeniti nacionalne pravila za to. Toliko glede samih struktur. Potem spreminjanje kadrov. Tu je veliko različnih vedikov. Najprej imamo gospodarski vedik. Tu moramo upoštevati sedanjo situacijo, mogoče je sedaj manj spremen kadrov, ker imajo ljudje radi varna delovna mesta v administracijah. Po drugi strani pa ima administracija tudi nova pravila, ki se sprejemajo glede prenehanja delovnih pogodb. Včasih te delovne pogodbe trajajo dve leti, v nekaterih državah je to urejeno na nacionalni ravni. Tako da organi za upravljanje zaposlijo svoje kadre za dve leti, potem pa morajo podaljšati pogodbo ali pa nekdo odide na drugo ali bolje plačano ali bolj varno delovno mesto. Torej, tu je več različnih vidikov, zakaj se spreminjajo ti kadri. In potem tretje vprašanje, in s tem sem se soočila sama v baljskih državah. Tu imamo velika svetovalna podjetja, ki po treh letih dela v organih za upravljanje ponujajo delovna mesta, kajti ti ljudje poznajo strukturne sredstva in Deloitte potem ponudi neko dobro delovno mesto, novači te ljudi in za desetkrat večjo plačo. Lahko si predstavljate, organi za upravljanje nikoli ne morejo biti dovolj konkurenčni, če to primerjamo s takšnimi svetovalnimi podjetji. Potem imamo izkušnje. tudi glede Italije. Večkrat ste omenjali Italijo. Italija je poseben primer. Najprej zato, ker je tam veliko operativnih programov, regije so zelo močne. Vi bolj poznate Italijo kot jaz, ampak osebno bi rekla, da. imamo v tem posebnem primeru komunikacijo, ki se mora izboljšati na regionalni in lokalni ravni. Zlasti v Italiji potrebujemo natančno spremljanje izvajanja v teh regijah. No, tematike v novem obdobju načrtov so pomagale pri tem, da so bili projekti bolj osredotočeni, tako da bi se izognili temu, da bi imeli projekte razprašene posod po regiji. V nekaterih državah recimo imamo projekte o samih operativnih programih, tu se potem lahko osredotočamo na strateško pomembne projekte. In potem imamo tretje vprašanje, ki je v pomoč iz evropskega vidika gledano, kot sem že rekla, imamo ex ante pogojevanje. Tu je kar nekaj kritik, moram reči, iz različnih držav članic, ampak to je orodje za zagotavljanje boljške, boljše strateške upletenosti strukturnih sredstev. Tako da vidimo, če se to res izvaja na pravi način in če Evropska komisija res pomaga državam pri izvajanju. Glede vprašanja o intervjujih, glede tega, da bi imeli stabilne sisteme in organe, ja, prav gotovo, tu smo slišali pritožbe, da se vse nenehno spreminja, da imamo ponovno nova pravila, ki nadomestijo stara. Ampak pravzaprav tu nisem videla velikih težav pri strukturnih spremembah. Tudi, če so operativni programi zmanjšani, no to moram izključiti iz Združeno kraljestvo, tam ste res imeli veliko strukturnih sprememb, ampak v drugih državah pa so strukturni in upravni sistemi ostali povsem enaki. glede korupcije. No, občutek sem imela, da imamo ocenjevanje pri evropskih programih. To je najboljši primer. Recimo v Avstriji ne vidim nobenih drugih programov, ki bi imeli ocenjevanje na takšni ravni. Tako da pravzaprav ne vemo, kako je s korupcijo pri drugih programih, če je na višji ali nižji ravni, ker ni sistematičnega ocenjevanja pri nobenih nacionalnih in regionalnih sredstvih, ampak pri evropskih sredstvih pa imamo ocenjevanje. In to so dobre najboljše prakse, to je treba izvajati tudi pri drugih sredstvih in skladih. Recimo, Vem, kako je v Avstriji. Tam imamo veliko pogovorov o teh vprašanjih in ne gre vedno za korupcijo. Veliko tudi napak. Gre le za napake včasih. Vem, da je kar nekaj težav, ampak ne gre vedno za korupcijo. Veliko je tudi različnih tolmačen. Če govorimo o finančnih nadzorih na prvi in drugi ravni, potem imamo tu organe za upravljanje, upravičence, veliko je upletenih akterjev. Potem veliko je tudi prenašanja zakonodaje nacionalno raven, veliko spraševanja o tem, kako finančno izvajati to evropsko politiko dodeljevanja evropskih sredstev. Tu moramo biti previdni. Mislim, da ne bo večjih sprememb. Mislim, da ni večjih sprememb. Primerjali s predhodnim obdobjem. Mislim, da ne. What else? Kaj še? Sorry? Yeah, the public procurement. Sorry. Torej, javna naročila. Javna naročila na evropski ravni niso problem. Um, um, torej, nacionalna zakonodaja o javnih naročilih je problem. V nekaterih državah imajo tudi regionalne predpise o tem, Eh, in to povečuje vsta problem. V nekaterih državah članicah imamo upravičence um, za 500 evrov je treba že izvajati, izvesti javno naročilo in to je pravzaprav ne eh, potrebno in zato jih vedno več se izogne takemu postopku. Kar se mi zdi um, zanimivo je naprimer v uh, Severnem porinju v Stvali, kjer so um, zamenjali določen del javnih naročil z uh, določbami za boljše izvajanje operativnih programov. Torej, mislim, da je treba ta javna naročila v vseh državah članicah bolj prilagoditi eh, lokalnim razmeram. Torej, na vsak način pa je to problem in pristopi v državah članicah so različni. Uh, no, kar zadeva centralni in regionalni pristop. Mislim, da ne moremo reči, da je regionalni pristop eh, težavnejši kot centralni. Poljska ima regionalni pristop, eh, Eh, vendar ne moremo reči, da bi bil boljši ali slabši od centralnega. Eh, Nemčija ima tudi ta regionalni pristop, ki pa je potreben v velikih državah. Estonija in Latvija pa sta majhni državi in pravzaprav ne vidim, eh, da bi bila potreba po regionalnem pristopu in isto velja tudi za Avstrijo. V Estoniji torej popravite me, če to ne drži. E, torej v Estoniji mogoče ni tako močan federalni sistem kot v Avstriji, kjer je pravzaprav ta sistem e, daje pečat celi državi in zato pri nas ni tako lahko centralizirati. Ampak kljub temu se mi zdi, da je ta centralni pristop v Avstriji Eh, dober za boljše izvajanje programa, tudi zato, ker je proračun tako majhen, da nima smisla, če to deliš na osem delov. Gre bolj za to, kako učinkovito lahko izvajamo proračun in na kateri ravni, kot pa to nasprotje med regionalno in uh, centralno ravnjo. Okay. Thank you. Thank you for your Hvala za vaše pripombe. Sedaj pa dobijo besedo predstavniki komisije. Gospa Perrin ali pa gospod Bojman. Hvala, gospa predsednica sem uh, gospod Bojman in sicer sem um, vodja oddelka za upravne zmogljivosti. To je pravzaprav nova enota, ki obstaja šele eh, leto in pol. Enota za upravne zmogljivosti. Hvala za to predstavitev Metisu in za študijo. Mislim, da um, smo dobili nekaj zanimivih zaključkov in priporočil, ki jih lahko uporabimo v naši enoti nekatere stvari seveda že pripravljamo in tudi pripravljamo konkretne projekte o tem. Da se pa vrnim na pogajalski proces o eh, sporazumu eh, o partnerstvih in operativnih programih. Torej, kot enota za upravne zmogljivosti smo si ogledali vse sporazume o eh, partnerstvu in operativnih programih, predvsem glede na zmogljivosti. Torej, mi smo se predvsem osredotočili na upravljanje sklada. Držav, od držav članici eh, pričakujemo bolj strateški eh, pristop. Eh, torej, da nam povejo, kaj eh, so težišč, kaj ne bi bila težišča v naslednjem obdobju. In države članice, ki eh, nameravajo večje spremembe, kot so naprimer Združeno kraljestvo Francija, pa tudi Češka, eh, sprašujemo, zakaj želijo izvesti te spremembe in kaj si od teh pričakujejo. Potem smo uporabili standardiziran konceptualni okvir, ki je sestavljen iz treh stebrov. In minimo, da če želimo krepiti opravne zmogljivosti, moramo najprej analizirati strukture eh, upravljanja programa, število programov in znotraj programov, kam namestiti um, organe upravljanja in kakšno vlogo naj prevzamejo posredniška telesa. Potem druga stvar so eh, človeški viri. Nekatere države članice, predvsem tiste, ki so se pridružile 2004 in pozneje, eh, se soočajo z visokim pretokom uslužbencev, torej kakšne ukrepe želijo izvesti za eh, pridobivanje eh, zaposlenih in za usposabljanje usposabljenih in tudi za ohranjanje. In potem sistemska urodja, kakšna sistemska urodja so na voljo za nadzor, za spremljanje, eh, ali se izvajajo študije, kako se ta orodja uporabljal za krepitev upravnih zmogljivosti. Torej, upravnih zmogljivosti ne bomo reševali samo z več eh, osebja. Treba je usporedno se posvetiti vsem trim stebrom. In tudi, če, in tudi pri teh trih stebrih moramo si ogledati upravljanje kot celoto, kajti eh, treba je upoštevati tudi politični kontekst, kako je organizirana vlada in država. Se pravi, to se nanaša eh, eh, tudi potem na politično nestabilnost in druge zadeve, ki so bile omenjene. Torej gre za 27 eh, sporazumov o partnerstvih in sedaj potekajo pogajanja o operativnih programih in poskušamo pač eh, spoda, eh, eh, cilje iz eh, sporazuma o partnerstvi, partnerstvih eh, prenesti eh, na operativne programe. Želimo se oddaliti od prejšnjega pristopa, kjer so tehnično pomoč videli kot nek, eh, neko um, možnost za izboljšanje izvajanja programov. Sedaj želimo, da se predvsem osredotočimo na oska grla. Eh, Nov člen v uredbi predvideva, da države članice predvidijo tudi um, ukrepe za boj proti goljufijam, potem um, izpolnjevanje predhodnih pogojev um, torej in akcijski načrt, če niso bili izpolnjeni predhodni pogoji. Treba se je seveda tudi poslužiti tehnične pomoči za odpravo takih eh, pomankljivosti uskih grl velik del tehnične pomoči je namenjen seveda humanim človeškim virom. Tudi z Mitisom smo se pogovarjali o tem, kako se uporablja tehnična pomoč za podporo predvsem tudi stroškom za um, plačevanje uh, osebja. Ampak tudi tu si želimo bolj strateški pristop, predvsem za večje upravičence, torej koliko ljudi želijo uh, rekrutirati in v koliko organizacij želijo e, vključiti to osebje, tako da bi imeli bolj strateški pristop. Torej, to delamo v pogajanjih o novi generaciji operativnih programov in kot enota uh, um, se ukvarjamo s konkretnimi pobudami, naprimer um, problemi v zvezi z javnimi naročili, tu um, um, organiziramo tečaje za usposabljanje osebja posredniških teles, tudi organov upravljanja in v desetih državah članicah smo uh, sodelovali tudi pri oblikovanju predpisov e, za boj proti korupciji. Hvala. Thank you. Thank you very much. Hvala. Hvala za eh, predstavitev študije, hvala za vse pripombe, hvala za prispevek komisiji. Nadaljevali eh, bomo v naslednjih mesecih z obravnavo tega eh, te teme. Videli bomo, kako potekajo pogajanja med državami članicami in komisijo in seveda se bomo potem tudi vrnili na izsledke te študije in eh, bomo še naprej spremljali razvoj v posameznih državah na osnovi eh, teh priporočil. Hvala. Sedaj pa bomo nadaljevali z naslednjo točko na dnevnem redu. In sicer je to letno poročilo 2014 o zaščiti finančnih interesov EU boj proti goljofijam. Odbor za proračunski nadzor eh, pripravlja poročilo na lastno pobudo in sicer kot odziv eh, na poročilo komisije o zaščiti finančnih interesov EU boj proti goljofijam. Naš poročevalec je gospod Arimont. Eh, odbor KUNT nas je prosil za mnenje do 8. decembra lahko predložimo tudi <clears throat> predloge sprememb. To je seveda zelo eh, tesen časovni okvir eh, za odbore. Eh, torej, po elektronski pošti bodo poslali osnutek poročila, vendar ni bilo možno zagotoviti prevoda za današnji sestanek zato imamo torej osnutek mnenja v angliščini. Do 7. novembra bo na voljo tudi prevod tega osnutka mnenja. Predlagam naslednji časovni eh, načrt za delo na tem mnenju. Torej, eh, dobili boste 7. novembra do 7. novembra prevod mnenja. Potem bomo določili eh, rok za vložitev sprememb 13. novembra ob 12. Torej en teden med eh, prijemom prevoda, mnenja in rokom za vložitev predlogov sprememb. In eh, tako bomo na sestanku odbora regiji 3. decembra lahko glasovali o mnenju tu je predlog za ta čas, za časovnico. Sedaj pa dajem besedo gospodu Arimontu. Hvala, gospa. Der heutige bericht betrifft Hvala, gospa predsednica. E, moje poročilo se nanaša na poročilo Komisije o zaščiti finančnih interesov EU. To je zelo zanimiv dokument, zelo obsežen dokument. In ravno kar ste že omenili, da moramo delati zelo ekspeditivno, zelo hitro, kajti proračunski odbor bo svoje mnenje predložil v kratkem. In jaz sem moral to mnenje tudi pripraviti v eh, enem tednu. In tudi čas za eh, spremembe, za predloge sprememb je zelo kratek. Sintetično bom predstavil to, kar piše v poročilu. Eh, in želim povedati tudi, kaj sem poskusil v kratkem mnenju eh, zapisati. In seveda lahko odbor potem eh, še dopolni ta osnutek mnenja. Govorimo torej o zaščiti finančnih interesov in o boju proti goljofijam. Vsi smo, se strinjamo, da je treba korektno ravnati z evropskimi denarji, da je to nekaj pametnega. In eh, kdor to pravi in kdor. Eh, pametno ravna z evropskim ravna, eh, denarjem, povečuje tudi verodostojnost inštitucije EU, ki upravlja s tem denarjem. Lahko bi torej izhajali iz tega, da eh, obstaja mogoče interesni konflikt med državo članico in Evropsko unijo, ki je v tem, da država članica ni mogoče naklonjena k temu, da bi eh, sporočala nepravilnosti in goljofije, kajti to bi neposredno vodilo do tega, da bi statistika izgledala slabo ali da bi se državi celo eh, umaknil, odziv določen denar. Ampak odbor parlamenta mora videti v tem prioriteto, torej nepravilnosti in primeri goljofij, eh, ti je treba pravočasno odkriti in iz tega povzeti določene sklepe. To prispeva k temu, da se podoba EU, ki je trenutno mogoče malo načeta, da bi se ta podoba EU izboljšala. Redno in veliko govorimo o tem, da, 23, da imamo 23 milijard evrov neporovnanih plačil. Eh, računov, to je tudi eh, slaba slika EU in isto velja za boj proti goljofijam in za zaščito finančnih interesov. Prispevati moramo k temu, da bomo denar, ki nam je zaupan, eh, da, bo, da se ta denar korektno uporabi. In to še posebej v času varčevanja, v času, ko naj bi svet, ko želi svet zmanjšati tudi proračun EU in zato moramo imeti dobre argumente v rokah, da EU korektno in pravilno upravlja s tem denarjem, tako da lahko s tem argumentom gremo v pogajanja o proračunu. Kdor si eh, se ukvarja s tem poročilom in jaz sem to naredil in sem pa stroki pravnik, In sem si moral najprej postaviti načelno vprašanje, kaj EU definira kot finančni interes. To je prvo vprašanje. In drugo vprašanje, kako definira EU goljofijo in kako definira EU nepravilnost. V poročilu se ločuje, in to je tudi dobro, med primiri goljofij in na drugi strani med nepravilnostmi, ki niso definirane kot goljofija. Če si Eh, kdor si je ogledal eh, ta predlog komisije 2012-12-3, tam je definirana goljofija. V uvodu k temu predlogu komisije je našteto kako različno v 28 državah članicah definirajo goljofijo. Goljofijo zdaj ne nasplošno, temveč goljofijo v zvezi s finančnimi interesi EU in kakšne možnosti sankcij obstajajo. In pri tem ugotavljamo, da v 28 državah članicah je 28 različnih pristopov rešitev in 28 različnih definicij. In to je v mojih očih večji problem. Usmiren, usmirjene ukrepe proti goljofijam in nepravilnostim lahko izvajamo in sprejmemo samo, če govorimo o isti stvari. Ampak v tem primeru eh, so interpretacije zelo različne. Kljub temu pa je komisija, kljub tej neenotni eh, definiciji parametrov, zbrala eh, podatke in Te eh, številke so iz leta 2013 in na teh številkah temelji poročilo. Sintetično bom predstavil številke iz tega poročila. Leto 2013 je bilo vsega skupaj 16 tisoč um, goljufij in nepravilnosti, ki ne pominjajo goljufije. To uh, šlo je za znesek 2,4 milijarde evrov ta eh, številka v primerjavi s celotnim proračunom ni tako visoka, ampak kljub temu nas čudi in je pravzaprav enormna. Gre za 1,34 odstotkov plačil in 1,27 pri dohodkov. To je pomembno. Ta poročila služijo tem predvsem primerjavam in to so letna poročila. In če primerjamo poročilo 2013 s poročilom 2012 se je število nepravilnosti zvičalo za nič manj kot 17 odstotkov. Torej, sporočenih primerov je bilo več za 17 odstotkov. Na drugi strani, in to je to, kar najbolj čudi, se je, podru, se je zmanjšal znesek eh, Eh, goljufi za 36 odstotkov. Na eni strani imamo plus 17 odstotkov, na drugi strani minus 36 odstotkov. Več je bilo teh sporočil, na drugi strani pa manj zneskov oziroma nižje zneske. Kohezijska politika In v tem odboru govorimo samo o kohezijski politiki, ne pa o drugih področjih. Kohezijska politika je še vedno največji zalogaj teh nepravilnosti. Komisija je v svojem poročilu, tako kot sem že rekel, razlikovala med goljofijami in nepravilnostmi. Ne Goljofija se izvaja z naklepom, torej če neka uprava ali nekdo, ki dobi denar, naklepno, namenoma, eh, naredi stvari narobe. Če pa naredi dokumente, 321 takih primerov je bilo, eh, skupni zesek 156 milijonov evrov, na drugi strani pa govorimo o nepravilnostih. Se pravi, če je bila storjena napaka strani upravnega organa, govorili smo ravno o zmogljivosti držav članic eh, za izvajanje kohezijske politike, to je povezano s tem, da države članice kohezijsko politiko eh, izvajal na nezadostni, nepravilni način in tako nastanejo te nepravilnosti. In znesek teh nepravilnosti je oziroma eh, število 4671, znesek pa 1,2 milijarde evra to je tudi veliko denarja in to je seveda tudi, eh, to nas čudi. V primerjavi z 2012 eh, je na področju kohezijske politike prišlo do povečanja 15 odstotkov, tako pri goljofijah kot pri nepravilnostih. V obih primerjih pa je znisek, ki je s tem povezan, se znižal. Torej, spet ista težnja kot eh, je splošna težnja, težnja, torej vedno več sporočenih primerov, znesek pa se niža. Lahko se torej vprašamo, kaj to pomeni. Kaj pomeni, če se več javlja, več sporoča? Ali to pomeni, da so ukrepi, ki so bili sprejeti za zaščito finančnih interesov EU, plodni in da država članica uh, uh, pač uh, želi dokazati, da je sposobna odkriti take primere goljofije nepravilnosti, ali pa to pomeni, da so države res našle oziroma da države res delajo več napak pri izvajanju teh programov. Prvo sporočilo bi bilo dobro, drugo pa slabo, kajti to bi pomenilo, da država članica namesto, da izboljšuje upravljanje evropskih sredstev, eh, se slabša eh, na tem področju in iz tega bi bilo treba povziti določene sklepe. Torej, iz poročila ne dobimo odgovora na to, zato sem pri oblikovanju mnenja um, navedel bolj splošna načela. Prvo, kar naj bi storili, je, da če govorimo o nepravilnostih, o storjenih napakah, o 4700 nepravilnostih, te je možno, po moje, preprečiti, če bo, se bo izboljšalo izvajanje in se bodo izboljšali okrepi za izvajanje. Torej, ex ante oceno je treba temu ustrezno eh, izboljšati, da bi um, znižali število nepravilnosti. Ko pa govorimo o goljofijah, pa govorim o nečem, kjer država ni kriva, torej tu gre za kriminalno energijo. Prej smo govorili o korupciji, v kohezijski politiki je malo primerov korupcije. korupcije. Ko govorimo o goljofiji, govorimo o drugih eh, zadevah, ne o korupciji. To je jasno razvidno tudi iz poročila. Ampak kako nam uspe, da, se, da bo tudi manj goljofij, da bo manj kriminalne energije pri zlorabljanju evropskega denarja. Moj pristop je, da naj se okrepi zunanja kontrola, zunanji nadzor. Komisija je v zadnjih letih pripravila predloge, ki gredo v pravo smer. In tudi parlament je mnenja, da so ti ukrepi pravilni, korektni, torej gre za uh, uveljavitev um, tako imenovanih AFKOSov, služb za usklajevanje boja proti goljofijam, te službe bi bilo treba ustanoviti v vseh državah članicah, tako da bi imeli eh, povezovalne urade med EU, OLAFom in državo članico in tudi regionalnimi entitetami držav članic. Torej, to je treba ustanoviti in to mora korektno delovati, tako da se bodo posredovali pravilni podatki. Tako treba je seveda državi članici povedati, katere podatke mora posredovati in na kakšen način. To je treba izboljšati in drug ukrep, drugi ukrep um, um, bi bila enotna definicija goljofi nepravilnosti, kajti samo če imamo enotno definicijo, lahko sprejmemo korektne ukrepe za boj proti temu in tudi eh, zato že imamo predlog komisije 2012-363, kjer se eh, predlaga enotna definicija goljufij in dejanj, ki so podobne goljufijam in kjer so predlagane tudi kazni za to. Parlament je 16.3. 2014 v prvem branju sprijel to besedilo. Ta ukrep bi lahko prispeval k temu, da bi se število primerov goljufi zmanjšalo. In tretje, to je verjetno še najbolj sporno, ampak Parlament je marca 2014 se, se strinjal tudi s tim, to je ustanovitev Evropskega, državne, Evropskega javnega tožilstva. Ne, eh, to tožilstvo naj se ne bi ukvarjalo z vsemi podrobnostmi, temveč treba je natančno definirati naloge tega javnega tožilstva, ampak zaščita finančnih interesov bi gotovo bila taka naloga. Torej, če bi okrepili zunanji nadzor, bi to verjetno prispevalo tudi k temu, da bi se znižalo število eh, goljufi. Eksterna zunanja kontrola bi vodila do tega, da bi eh, tudi interesni konflikt ali nekaj sporočim ali ne, ali bom kaznovan za to in ne bom pri, eh, prejemal dodatnega denarja, tudi to bi se zmanjšalo. Torej informat, izmenjava informacij med državo članico in EU oziroma ULAFom bi bila poenostavljena. Uh, kajti eh, jasno bi lahko razlikovali med goljofijami in nepravilnostmi in eh, tudi ustrahovalni učinek bi potem bil jasen. Eh, torej, v bistvu sem to povzel v šestih glavnih točkah v mnenju. Predsednica je že rekla, da moramo predloge sprememb eh, predložiti do 13. novembra kajti eh, odbor za proračun bo tudi že kmalo glasoval o tem, odbor eh, Rigi bo glasoval o tem mnenju 3. decembra. Eh, glasovanje o glavnem poročilu gospoda Pirinskega v odboru za proračun je predvideno 8. januarja, na plenarnem zasedanju pa naj bi glasovali o tem poročilu februarja 2015. Torej, najprej eh, se želim sekretarjatu odbora zahvaliti za sodelovanje pri pripravi tega mnenja kolegice in kolege pa prosim, da se živahno in intenzivno vključijo v to razpravo in da eh, mi posredujejo svoje dodatne pripombe. Torej, lansko leto nismo pripravili takega mnenja, letos pa ja in prosim vas torej za prispevke. Hvala. Hvala za vašo predstavitev. Vsi člani odbora že imajo osnutek mnenja odbora v angleščini. Prevode boste prejeli do 7. novembra in eh, čas za predloge sprememb je 13. november. Sedaj pa dajem besedo vam in nekdo se je že prijavil, gospod Franko Lopes. Eh, eh, en la lucha contra el fraude eh, no cabe la satisfacción. Hvala lepa. Pri boju proti goljufijam moramo izhajati iz stalnih zahtev. Po mojem mnenju so tu pozitivni vidiki, namreč da se pozitivni vidiki teh goljufij zmanjšujejo, torej jih je manj kot v letu 2012. Rečeno pa je bilo, da se povečuje število nalog, tudi če je bil znesek manjši, torej kontrol, število kontrol. To pa je pozitivno, saj kohezijska politika ni področje, kjer prihaja do največ goljufij ali nepravilnosti. ali tam, kjer bi se uh, te goljufije in nepravilnosti ugotavljali z kontrolnimi mehanizmi, ne pa z kazenskimi postopki. Pozitivno pa je, da je prišlo tudi do napredka pri času obveščanja o teh voljofijah. Prizadevanje komisije so vidna, ampak potrebni so pravni in administrativni okrepi za to, da bi se uspešneje borili proti tej nadlogi. Komisija mora ukrepati proti ti slabim praksam uporabe denarja in bi morala tudi predlagali ti uh, eh, izboljšave, nekatere bodo izhajale iz te razprave. Namreč potrebovali bi tudi praktične preventivne ukrepe, da bi preprečili, da se ne bi noben evro evropske solidarnosti podal v napačne roke. Trenutno smo v zelo težkih časih, kjer zahtevamo velike žrtve od državljanov, tu imamo socialne eh, reze in druge zahteve in zato se moramo nujno boriti proti goljufijam. Potrebna je transparenca pri porabi javnega denarja. Govorimo o cilju Evropske unije, da bi morali dobiti več javnih sredstev za bolj produktivne investicije, da se spodbudi gospodarstvo. In to ni potem dobro, če se na določenih področjih proračunska sredstva napačno uporabljajo. Moramo biti bolj odločni, ko gre za doseganje dobrih rezultatov, ki bodo potem tudi zadovoljivi tudi če so tu tudi pozitivni vidiki v primerjavi za prej. Hvala lepa, gospod Entrič. Um, Hvala lepa, z velikim zanimanjem sem prisluhnil tem predstavitvi in dobro je res slušati, da se tu skuša doseči izboljšave. Ampak od nacionalne rave, ravni do evropske ravni veljajo podobne težave. Lahko bi rekli, večja ko je vlada, večji so težave. Tu smo govorili o evropskem denarju in o vladnem denarju, ampak tu ni gre za to, to je denar davkoplačevalcev. Govorim 2,4 milijard evrov nepravilnosti ali 17 odstotkov. Slišim tudi o kohezijskih skladih, ki so velik vir nepravilnosti, 15 odstotkov. Veliki mož je nekoč rekel, sem od vlade in sem tu zato, da vam pomagal. Ampak velika država nikoli ni odgovor in državna pomoč ni odgovor, ampak je del problemov. In kar skrbime morda zaradi formulacije in bom to še enkrat preučil. Da je treba še določiti, kako se bo uh, uredilo pregon v državi, v, v Evropski uniji, da je treba to še preučiti. Ampak to ni sploh dopustno v, na tej ravni. Now, Hvala, gospod Luer. Uh, uh, uh, hvala dve točki bi izpostavil prva se nanaša na urad tožilca to v združenem kraljestvu večina strank temu nasprotuje In mislim, da če se borimo proti uh, goljufijam, je izguba časa, če se ukvarjamo z ustanovitvijo take pisarne, ki, s katero se ne bodo strinjale vse države. Nepravilnosti so lahko pogosto zelo račitne, raz, različne in te nepravilnosti so lahko v nekaterih primerjih velike, v nekaterih pa trivialne. In so lahko tudi posledica dlakocepstva, kar potem vodi do tega, da so ljudje obtoženi eh, nepravilnosti, ker so se potem vmes tudi spremenila pravila. To pa ne povzroča le zamud, ampak tudi škoduje ugledu evropskim skladom in povzroča veliko težav, predvsem tudi v nevladnem sektorju. Govorili ste o pomenu tudi namena in ciljev, tudi z, oziroma na, naklepa, pa tudi pri nenaklepnih nepravilnostih je razlika med napakami, in pogosto gre tu za napake tudi organa, ki zagotavlja sredstva, ne pa med prejemnikom. In tu je tudi razlika med pravilnim izvajanjem, o katerem ste govorili, in pa. napakami tudi v samem proračunu oziroma razpisu, kar lahko vodi do različnih napak in se zadeve ne izvajo pravilno. tu so razlike pod naslovom nepravilnosti in očitno se je treba tu natančneje ogledati te razlike. Ločiti pa je treba tudi seveda goljufije. Ne vem, če bo res to poročilo ločilo med tehničnimi nepravilnostmi in to, kar jaz imenujem pristne nepravilnosti, ampak mislim, da bo to ločevanje pri izvajanju novega programa bolj temeljito. Zato, da bi se res lahko zredotočili na pravo goljefijo in vprašal bi našega poročevalca, če lahko naredi to razliko, če lahko dos da ne podale priporočila, kako se boriti proti goljufi, ampak da se dajo priporočila tudi za to, da ljudje ne bodo potem upoštevali nekih pravil, ki ne veljajo več, kar potem pomeni za nje zamudo in napake. Hvala lepa. Naslednji je gospod Sklek. Hvala, poštovane predsednice. Hvala, gospa predsednica, kolegice in kolegi najprej pozdravljam dodatne napore Komisije za odkrivanje nepravilnosti in goljufij 2013-2012-2013. V odboru za regionalni razvoj je zelo pomembno, da ohranjamo integriteto kohezijske politike v finančnem smislu. Iz dokumenta Komisije jasno lahko razberemo, da se je število eh, nepravilnosti povečalo, absolutna vrednost pa je nižja. Jaz sem optimističen in ne verjamem, da se je izkoristila priložnost za večjo število goljufi, temveč da to kaže na okrepljeno revizijo in, to, in nadzor in to je treba okrepiti tudi še v prihodnosti. Pozornost moramo um, Eh, usmeriti na službe za usklevanje boja proti goljufijam AFKOS in treba je eh, eh, poskrbeti za harmonizacijo um, pristojnosti v vseh državah članicah. Ne sme biti razlik med državami članicami. Ključno je, da uh, zagotovimo boljši nadzor in preverjanje. Torej, pri teh službah um, je treba izkoristiti njihov potencial in razen tega moramo dobro razmisliti o ustanavljanju novih inštitucij in sicer zaradi precedenčnih primerov. Torej, bolje je, da uporabimo obstoječe, okrepimo njihove pristojnosti in učinkovitost že obstoječih institucij. Hvala. Thank you. Thank you, Mrs. Maletic, the forest. Hvala, gospod Maletič hvala lepa zahvaljujem se poročevalcu za to odlično poročilo in izpostavili ste med vašo predstavitvijo da so ex ante ocene in nadzori zelo pomembni za zmanjšanje števila nepravilnosti in strinjam se. Izpostavili pa ste tudi potrebo po ustreznih definicijah in mislim, da je to res nujno, da imamo jasen sistem in da pri definicijah niso možne interpretacije, kajti če imamo različne interpretacije, potem so smočeni s težavami. Mislim, da moramo izpostaviti potrebo po preventivi in izobraževanju, kajti te dva elementa sta bistvena za zmanjšanje nepravilnosti. Veliko primerov imam iz prakse, ko so končni upravičenci nekaj naredili narobe, pa se tega sploh niso zavedli. Najdem primer, ki je zelo pogost. Naprimer, v proračunu projekta je pisalo, da bo končni upravičenec kupil vrata ali okna iz lesa. potem pa upravičencu uspe kupiti aluminijska okna in vrata, torej boljša kakovost za manj denarja. In upravičenec je bil vesel, da je našel nekaj boljše kakovosti za manj denarja, ko pa so prišli revizorji, so rekli, da gre tu za nepravilnost, kajti v proračunu je pisalo nekaj, v praksi pa se je zgodilo nekaj drugega. In to je bila nepravilnost in upravičenec je moral vrniti denar. In potem imamo dvojni problem, torej imamo nepravilnost v sistemu, Drugi problem pa je, da imamo končnega upravičenca, ki izgubi zaupanje v Evropo, v evropski denar in njegova potrošnja. Mislim, da je to pomankanje izobrazbe in oziroma sposobljenosti in komunikacije in mislim, da je treba to popraviti. Hvala, gospod Ziller. Hvala lepa, gospa predsedujoča, predsednica in hvala tudi kolegu Arimono za zelo dobro sklejeno delo naredil nekaj zelo pomembnega. Najprej je opredelil pojme in tudi v razpravi postavljamo, da ugotavljamo, da gre vse uprek. Nepravilnosti so vse te zadeve, ki grejo mimo pravil, ampak potem imamo napake, korupcija in pa goljufijo in to so tri čisto različne stvari. In večina nepravilnosti, ki smo jih ugotovili v kohezijski politiki, so napake, ki so bile eh, storjene zaradi neupoštevanja modalitet v razpisih. In tu prihajamo na to temo, o kateri smo prej govorili, namreč upravne zmogljivosti v kohezijski politiki so pogosto take, da pogosto prihaja do menjavanja kadrov, do menjavanja pristojnosti, do nejasnosti pri. Uh, odgovornostih in zato nastajajo napake. Mislim pa, da to niso goljufije. In na drugih mestih smo že ugotavljali, da se prave goljufije dogajajo predvsem v kmotistvu, pri tem, ko pri kohezijski politiki to ni tako. Tu gre za napake, ki nastanejo zaradi neupoštevanja dela pravil. In to je treba izpostaviti. In gospod kolega Arimon je to z osnutkom svojega poročila naredil zelo dobro. Na čisto drugem mestu pa piše, in to bom izluščil iz razprave in kar pogosto slišimo tudi v javnosti, ali se kohezijska sredstva uporabijo namensko. To pa je spet politično vprašanje z držav članic, ampak to, so vprašanja, ki se pogosto kritizirajo. Namreč, da se nekje v savani zgradi eh, letališče, kjer eh, vzleti eno letalo na dan in da se to financira z kohezijskimi sredstvi. In na tem se razburjajo eh, davkoplačevalci in mislim, da bi tu morali tudi to upoštevati, torej pravilna uporaba kohezijskih sredstev v smislu tega, kar želi uh, Evropska unija spodbujati, vendar je to druga tema. In če tukaj poštevamo predloge gospoda Arimona, torej nadzor um, plačilnih institucij z neodvisne, strani neodvisnega organa, kot je to tudi v kmetijstvu, potem mislim, da bi lahko tudi tu, tu napake zmanjšali. Kjer pa gre za korupcijo, pa je to zadeva državnega toživca, ki mora ustrezno ukrepati. Kot rečeno, napake nastanejo pogosto zato in s tem smo se ukvarjali v preteklih letih, ker na pravem mestu pogosto nimamo pravega kadra, ki bi znal ravnati s tem zapletenimi pravili in tu bi si morali ogledati postopek komitologije oziroma s postopkom komitologije ali poenostavitev administracije tukaj res poteka ali pa se z nekimi izvedbenimi akti strani komisije ali pa držav članic to nekako spodkopava. Hvala. Hvala lepa. Naslednji pa je gospod Van Nistelrooy. Hvala lepa, predsednica. Tu je sicer zapisano v angleščini, ampak sam bom govoril nizozemsko. Besedilo, ki je pred nami, je dobro, ampak to, kar je pred nami, je že, se je sedaj zapis, že obstaja. Imeli smo že poročevalce, ki so opominjali na. Uh, ukrepe, ki so bili že izvedeni, imeli smo akcijske programe, tudi o tem smo se pogovarjali, določene komisije tudi izvedla. In treba videti, kako se zadeve odvijajo. In eh, pogosto se napake izražajo kot goljufija, potem pa kasneje odkriješ, da so stvari drugačne. Tudi doma je tako, torej, če se z nekom lahko dobro pogovarjaš, se z njim lahko tudi več pogovarjaš in isto je tukaj. Želel bi si, da bi korake, ki smo jih že izvedli v predhodni uredbi in v akcijskih načrtih, da si ogledamo rezultate, morda z manj zneski, ampak bolj z več podrobnostmi in da se odkrijejo tudi primeri goljufije. Potem pa je tu še odnos z novo uredbo, V uredbi je bilo nekaj sprememb, ki sedaj omogočajo, da že zgodaj z, boljšim, z boljšo kakovostjo nadzorovanja, torej če rečemo želimo tematsko koncentracijo ali ne vem kaj, tisti most, ki je bil naveden kot primer, da sedaj ta most se podre in se zgradi nekaj novega, torej to je napačno. V sedanjem programskem načrtevanju imamo partnerski sporazume in to je bistveno bolj neposredno. Potrebujemo raziskave, znanje, prilagajanje, trajnostne projekte IKT, S, M, MSP. To je potrebno boljše vodstvo. To bi si želel drugače ne bomo dosegli napredka pri kohezijskih skladih. In sam bi tudi rad videl, da bi čez dve ali tri leti pripravili nova poročila, ki bodo še bistveno bolj podrobna, kar se tiče plačil v posameznih skladih. In če ne dosežejo določenega odstotka zmanjšanja emisij CO2, potem se tukaj sredstva črtajo. Dobro bi bilo razmisliti tudi o tem, da bi tudi mi nekaj prispevali k tem. Potem pa bi še rekel, gospod Arimon je rekel, da gre tudi za položaj Evropskega državnega toživca. Videti moramo, če imamo instrumente, ki jih že imamo in če te dobro uporabimo, se moramo vprašati, ali res potrebujemo še dodatni organ, ki bo dejansko upravljal isto delo. Kaj ti ta novi organ ne bo ugotavljal ničesar več. Morda bo le spravil pred sodišče tiste, ki so upravili goljufijo. Ampak tu so še drugi instrumenti. Naprimer, uradna finančna izjava, ki jo morajo podati države članice za vse izdatke, tudi to, kar je bilo prideljenem upravljanju na področju sofinanciranja, tudi to je nadaljni uh, instrument. Finančni ministri morajo podpisati, države članice morajo podpisati, da to, kar tam piše, je bilo tudi pravilno upravljeno in to je povezano tudi s kulturo in mentaliteto. Če imamo bolj ohlapno kulturo, in veliko goljofij obstaja. In če dovolite, da to poteka naprej in pravite, da je to dobro, potem je to drugače, kot je recimo rekla komisarka Kretu, ki je rekla ničelna toleranca. Zanima pa me, ali res nujno rabimo radnega evropskega državnega tožilca za boj proti tem goljofijam. Mislim, da bi pri deljenem upravljanju bilo dobro, da bi regije in države sodelovali s komisijo. Tu iščem jamstva za to, da bo to prav iz peljano, ne pa da bi kar naenkrat si iz rokava potegnili nek nov organ, ki bo reševal te probleme. Ne verjamem v to. Ampak pravilno je zapisano, da mora svet zagotoviti podporo. Mislim, da sem prav razumev, da večina sveta tega ne želi. Potem, naprimer, intenziviranje prizadevanj, torej nisem prepričan, da res to potrebujemo, ampak bomo imeli še čas, da se razmislimo o tem besedilu. Hvala lepa, gospod Van Nistelrooy. Gospod Hewlett. Ja, hvala, gospa predsednica. Najprej bi rad poročevalcu povedal, da so ti komentarji zelo zanimivi, kaj je v zadju tega ziva boja proti goljofiji. Potem imamo tu tudi obveznost in interes za Evropsko unijo, da gremo v smeri zmogljivosti ščitanja sredstev za davčne zavezance. Vrnil bi se na predloge, ki ste jih omenjali. To so tudi predlogi komisije, zlasne to idejo, da bi imeli Evropsko javno toživstvo. Čeprav razprava poteka, van ministru je to omenjal, slišali smo to idejo o Evropskem javnem toživstvu v nekaterih državah, nacionalni parlamenti so izrazili pridržke, ki so precej močni glede tega. Ali poročevalec meni, da se omenja tudi ta problematika glede opredelitve goljufije? če imamo namene ali pa prostovoljne vidike, če se to redno pogaja ali imamo kakšne značilnosti takšne vrste pri goljofiji, potem kako je z bolj natančno predelitvijo tega pojma goljofije. Mogoče bi lahko s takšno predelitvijo še bolj poglobili to perspektivo Evropskega javnega tožistva. Mogoče bi lahko krepili nadzor, kaj menite o tem? Mogoče bi lahko predhodna opredelitev goljofije omogočila, da bi šli naprej na tem področju. In potem še zadnje vprašanje. Komisija je v svojem poročilu rekla, da se morajo nekatere države veliko bolj potruditi pri odkrivanju goljofije. Kakšna so merila, ki so bila uporabljena za to identifikacijo teh vidikov? Hvala. Mm. Mm. Thank you, thank you very much. And... Grazie Presidente. Hvala, gospa predsednica. Želim se predvsem zahvaliti poročevalcu za ta osnutek mnenja. V glavnem se s tem osnutkom strinjam. Poskušala bom prispevati z nekaterimi predlogi sprememb. Kot je bilo že rečeno strani drugih pred mano, torej poročilo komisije je neke vrste okvir, pozitivn, pozitivno ocenjuje boj proti goljofijam na področju kohezijske politike. Torej, tudi če je, se je število nepravilnosti povečalo, pa eh, se je znižal znesek, za katerega gre in sicer bistveno, znatno. In predvsem eh, je treba ceniti eh, stalne napore komisije pri preprečevanju takih primerov tudi v sodelovanju z državami članicami. Vendar veliko dela še ostaja eh, pri vprašanju, s katerim se ukvarjamo. Predvsem zato, ker eh, statistični podatki, o katerih eh, govorimo, temeljijo na različnih kriterijih, eh, se razlikujejo od države do države. In zato obstaja tveganje, da so to zelo približne številke. Podatke, ki jih pošiljajo države članice, so um, rezultat eh, politike preprečevanja in odkrivanja, ki so zelo različne in jih ni možno neposredno primerjati. In zato se mi zdi zelo uh, zaželeno, da bi ta izmenjava bila vidno bolj intenzivna, torej predvsem pa prenos dobrih praks, ki eh, se izvajajo v državah članicah. Italija je na tem področju izvedla zelo dobro delo, ki um, ga je Olaf tudi pozitivno ocenil. Torej pomembna je izmenjava teh dobrih praks, tako da bi boj proti goljofijam postala prednostna naloga v vseh državah članicah. Ne moremo si privoščiti, eh, da zapravimo tudi en sam evro iz eh, skupnih sredstev zaradi nepravilnega delovanja, predvsem ne v času krize, ki eh, jo doživljamo. Torej, goljofija v zvezi z javnim denarjem je treba tako goljofijo kaznovati in zatriti. In predlogi Komisije o Evropskem javnem tožilstvu o boju proti eh, goljofijam s kazanskim pravom, Torej, te predloge pa moje treba na vsak način podpreti. Vem, da je v zadnjem mandatu parlament opravil dobro delo na teh dveh dosjejih in zato upam, da bodo pogajanja v obih primerjih eh, se končala čim prej. Pa še zadnja točka eh, o vprašanju, ki je, že izpost, eh, vprašanju, ki je bilo že izpostavljeno in sicer nepravilnosti, ki niso goljofije menim, da lahko izhajamo iz tega, da bi se to lahko znižalo z dodatnim naporom predvsem držav članic, predvsem kar zadeva usposabljanje osebja za upravljanje teh skladov. Na ta način bi eh, lahko eh, priprečili take primire, ki nastajajo zaradi ne eh, zadostnega obvladovanja te tematike. Hvala. Thank you. Thank you very much. Hvala. Naslednja, gospod Brion. Hvala, predsednica. Čestitev in zahvalil bi se poročevalcu, kajti ta dokument je zelo zanimiv in kaže, da je Evropska unija postala prava tovarna plina, ki je izgubila kredibilnost. Kako smo lahko kredibilni? In poročevalec je spomnil na to. Če pa imamo 23 milijard neplačanih računov, kako smo lahko kredibilni? Če je lani 6 tisoč gotovljenih nepravilnosti pokazalo, da smo izgubili 4 milijarde evrov. Sveda je to deloma, ne v celoti, ampak deloma povezano tudi z goljufijo in korupcijo. Istočasno pa prosimo več od ljudi. In nekateri državljani morajo res vrčevati, recimo v moji regiji, Nordpatkali, to je severna Francija. Tam naj bi zmanjšali posojila, ko pa imamo 20 ali 25 odstotkov brezposelnost nekaterih okrožjih. Istočasno pa ni nobenega nadzora nad porabo evropskih sredstev, kajti komisija skupaj z Evropsko unijo ne more storiti nič. Poročevalec je pojasnil, kako je bilo s predhodnim mandatom. In ti isti predlogi, ta ista dejstva so bila že ugotovljena, ampak nič ni bilo storjeno za to, da bi preprečili to goljofijo in to korupcijo. In rad bi vam rekel, da sploh ne verjamem v oblikovanje Evropskega javnega toživstva, kajti to bo žalitev za ljudi, to bo žalitev za suverenost držav članic. Mislim, da se moramo usmeriti v prekinitev pomoči tistim državam, ki niso zmožne spoštovati dobro rabo evropskih sredstev. Hvala. Thank you. Thank you for your... Hvala za vaše mnenje, gospod von. Yeah, uh, th thanks, Chair. Uh, I also sit on the, the Budget Control Committee, and we spend... Uh, a Hvala. V odboru za proračunski nadzor porabimo veliko časa, da zagotovimo, da se evropski denar pravilno uporablja. In tudi uh, revizijsko sodišče oziroma računsko sodišče uh, objavlja svoje poročilo in tudi o tem bomo govorili v našem odboru. Veseli me da je tu uh, poročevalec izpostavil, da je velika razlika med goljufijo in napakami. Goljufija ima zelo majhen odstotek pri evropskem proračunu, kar pa ne pomeni, da ne bi smeli ukrepati. Ampak morali pa bi tudi države članice kaj ukrepati, kajti 80 odstotkov odgovornosti je pri državah članicah. In tudi na to se moramo osredotočiti pri tej razpravi. Namreč, da se drža, da tudi v poročilu izpostavimo, da se mora države članice eh, osredotočiti na to. Države imajo različne sisteme za ugotavljanje napak, za poročanje in sistemi so različni in veliko več bi lahko naredili v posameznih državah članicah. Vsako leto je tu štirih, pet eh, držav članic, ki ima največje število napak. Na nje bi se morali osredotočiti, pogledati, v čemu je težava in pomagati. In veliko več bi torej lahko naredili usmerjeno v državah članicah. Sicer pa je poročilo odlično. Vendar pa, kot rečeno, bi se morali bolj osredotočiti na države članice, kajti tam se dogajajo goljufije. 80 odstotkov skladov so v odgovornosti držav članic. To pomeni, da so napake in goljufije njihova odgovornost, zato sodelujmo z njimi, da se bomo osredotočili na tiste, ki imajo največje težave. Hvala. Hvala lepa, gospod Pavčak. Ja bih eh, htjel mm, i k tomu, co zde bilo řečeno. Hvala lepa. Rad bi povedal še naslednje. Ravno vprašanje goljufi bi moralo voditi do tega, da se izkoristijo tudi trenutno razpoložljiva sredstva. In da tudi razmišljamo o organov držav, Evropskega državnega tožilca, čeprav to seveda spodbuja zelo močna čustva. Tudi gospod Vanistelro je že omenil to. Eden od mojih predhodnikov je tudi rekel, da bi lahko Evropska unija postaja neverodostojna, kajti nekateri upravičenci bi tukaj izvajali goljofije. Jaz tega ne verjamem. Zato mislim, da bi se morali odločiti, kako se bomo odreagirali na ugotovljene primere goljufije. Rečeno je že bilo, da se lahko postopek takoj zaključi, če se ugotovi, da je prišlo do goljufije. In ta pristop komisije je dejansko odgovor na goljufijo. Seveda pa bi to lahko raziskalo tudi državno tožilstvo. Hvala. Se je še kdo prijavil k besedi? Gospa Tomašič. Hvala lepa. Hvala. Včasih imamo preveč birokracije in ta je pogosto preveč zapletena, zlasti v nekdanjih komunističnih državah. Tam vedno govorijo, najprej bomo začeli delati, potem pa se bomo dogovorili, kako naprej. No, predlagam, da bi imeli bolj strog nadzor, ki bi bil bolj pogost istočasno potrebujemo boljšo in bolj učinkovito pomoč, hitrejšo, od začetka pa do konca trajanja projektov. Ni dobro, da nekdo porabi sredstva, ki jih je pridobil s prevaro. Prav tako ni dobro, da bi nekdo, ki dela pošteno, potem pa mogoče stori kakšno napako, bil kaznovan. Mogoče šlo le za napako in potem eh, ta oseba lahko zgubi podporo. In številna delovna mesta so odvisno od tega. Treba je ločevati med temi ljudmi, ampak potem bolj moramo pomagati vsem osebam, kajti v teh novih državah, ki so se pravkar priključili Evropski uniji, je to pomembno. Kajti časih ne delajo po zakonu, ampak veliko pa tudi tistih, ki so pošteni, ki želijo delati pošteno, ampak mogoče ne vedo kako. Hvala. Thank you. Thank you. Hvala lepa. Gospa Breso. io eh, vorrei. Ja, pridružila bi se tistim, ki so že spomnili na to. da obstajajo tu razlike, če imamo nepravilnosti zaradi goljufije ali če imamo nepravilnosti zaradi ne vedno, ampak tudi zaradi zapletov pri izvajanju pravil. Pred nami je velika obveznost, kajti poenostaviti moramo zakonodajo, tudi upravno gledano pri vodanju projektov. In ta obveznost lahko služi kot to, da bi izboljšali te nepravilnosti v okviru glufi. In da bi rešili tudi te upravne zaplete. Mogoče je to lahko potem to zapleteno država, kajti država potem prenese evropsko zakonodajo in pri urejanju evropskih sredstev se tu včasih kar ne kopičijo ti zapleti. Mislim, da bi se morali tu osredotočiti tudi na to, kar smo slišali kar je povedal podpredsednik Timmermans, ki je bil še posebej zadolžen za to, da sprejema boljšo zakonodajo, da upošteva ponostavitev načela subsidijarnosti, kajti v nekaterih primerjih je mogoče uporabiti načelo subsidijarnosti na tak način, lahko potem stvari poenostavimo in države lahko dobijo večjo odgovornost. Sicer pa je tveganje naslednje. naslednjem mandatu bi lahko zapletli situacijo, kajti države članice in zlasti regije, subjekti, ki bodo uporabljali vire, morajo zagotoviti doseganje rezultatov, tako da bodo predvideni rezultati pri nekem finančnem projektu bolj vidni. No, istočasno pa se je treba odzvati tudi na vse upravne zaplete in na vso drugo papirologijo. Če želimo iti bolj v smeri dokazov pri rezultatih, moramo seveda poenostaviti tudi upravne postopke. Mislim, da bi s tem lahko zmanjšali število nepravilnosti. S tem bi lahko tudi bolj odkrivali goljofije, kajti goljofija je lahko računovodska, ampak če ne bomo bolje preverjali rezultatov, potem bo slabše. Če bomo dobro preverjali, lahko odkrijemo prave goljofije na podlagi rezultatov. In mislim, da se moramo osredotočiti ta vid, da bi bolje ločili dve vrste tipologij, istočasno pa moramo iti bolj v smeri preverbe učinkovitih rezultatov, tako da preverimo številke in potem lahko res razumemo, kdaj gre za formalna nepravilnost, kdaj pa pravzaprav to pomeni goljofijo in kdaj to pomeni, da niso bili doseženi zaželeni rezultati. Hvala. Hvala. Nihče več se ne oglaša. Ja, prosim, ne vidim, kdo ste, gospa Andersen. Rada bi čestitala poslancu, ki je v enem tednu sestavi to mnenje, ki ga tu preučujemo. Mislim, da moramo povezati vez med obema predstavitvima danes, kajti po eni strani smo slišali poročilo o izvajanju kohezijske politike, slišali smo, kakšne težave so se pojavili. Mislim, da ne moramo ločiti te dimenzije od tega, da bi skušali zaščititi finančne interese, kajti Kot smo prej slišali pri predhodni predstavitvi, pravijo nam, da imamo omejene vire in kadre, da imamo prirejene tehnične proračune za vse države in regije. To potem pomeni, da ja, seveda prihaja do nepravilnosti in nekatere prakse, nekatere regije je treba preučiti, tako da bi videli, kakšna je lahko kategorizacija nepravilnosti. Recimo na severu Irske Poznam kar nekaj tistih, ki so se pridružili naši stranki in drugim, prišli so in se pritoževali nad nepravilnostmi, s katerimi so se soočili. Recimo bila sem na sestanku in pripričal sem, da imajo vsi te primere. Tam je bilo 12 oseb in imeli smo tudi čaj in piškotke zjutraj na sestanku in tam jih je bilo le 11 na mesto 12 oseb in to je bilo veliko komunikacija med skupinami in tistimi, ki so odgovorni za upravljanje. Slišali smo vprašanja, kdo je dodal 12 piškote, kaj ti to 11 oseb. No, to je prav smešno, ampak slišali smo te komentarje. Za veliko skupin in organizacij je tu kar nekaj nepravilnosti treba je povezati obe predstavitvi danes. Slišali smo, da so vir omejeni, sedaj pa obravnavamo druge težave. Treba je zaščititi evropska sredstva. Hvala, hvala lepa. Ni več govorcev na seznamu, zato predajam besedo komisiji in predstavniku Olafa, ki se bo oglasil, prosim. Sem Andreja Bordoni, sem eden izmed soavtorjev tega poročila o zaščiti finančnih interesov EU. Najprej bi radi izrazil zahvalo za analizo poslanca gospoda Arimona. Mislim, da je res zadevo srčete težave. Kajti, To poročilo je predstavilo razvoj dogodkov v zadnjih letih. Lani smo pri poročilu skušali izkoristiti to priložnost, ker je bilo to pač zadnje poročilo prejšnjega mandata komisije, zato da bi imeli pregled, da bi predstavili retrospektivo vseh dejavnosti petletnem mandatu predhodne komisije. Ja, imamo to srče tega vprašanja. Imamo različne pristope držav članic. Res je. To je glavni vir bojazni. In to je tudi jasna obrazložitev. Kar pomeni, da imamo lahko le omejeno število splošnih zaključkov. In res se trudimo, da bi izkoristili kar lahko. Ti različni pristopi pomenijo, da imamo različne pravne sisteme, imamo različne upravne sisteme, imamo različne pravne opredelitve, imamo pa tudi različne kulturne pristope do reševanja goljufije in nepravilnosti. Imamo različne upravne zmogljivosti pri preprečevanju nepravilnosti. Imamo različne pristope če govorimo o virih, ki so se uporabili za boj proti goljufijam. In potem bi osvetlil še nekaj. Včasih te razlike obstajajo tudi znotraj istih držav članic. Imamo razlike v istih administracijah držav članic, članicah. Recimo, zakaj imamo v nekaterih državah določeno raven odkrivanja v kmetijskem sektorju in nič v kohezijski politiki ali pa obratno. Potem drugo vprašanje, ki se tu omenja v tem sedanjem predlogu in v analizi gospoda Arimona, kako tolmačimo vse te vidike in namene, ali je to dobro ali gre za nekaj slabega. No, v tem poročilu smo sprejeli jasno odločitev po našem mnenju je odkrivanje dobro. Odkrivanje pomeni, da so ugotovljene težave lahko preučene in se lahko popravijo. Administracije se zavejo teh težav, komisija ugotovi, kakšne so težave in skuša najti rešitve, da bi popravila te težave. In prav zato imamo tudi jasno odločito in jasne indice v poročilu glede boja proti goljufi. Vidimo, da ne verjamemo v nično odkriva, ne verjamemo, da v nobeni državi ni goljufije. To ne obstaja, ampak nično odkrivanje ni dober znak po našem mnenju. Tako da tiste države, ki so sporočile, da imajo nično goljufijo, v zadnjih letih, po našem mnenju, kažejo, da imajo težave. V boju proti goljofiji ali pa vsaj pri odkrivanju goljofije. Če želimo iti še korak dlje, mogoče odkrijo goljofijo, ampak ne poročajo o tem, kar pomeni, da še vedno ni pravega pretoka informacij. In zato, in to je tudi odgovor o gospodu kdo je že bil, prostite, žula, žulo. To je odgovor na vaše vprašanje. Tako lahko gotovimo, katere države so to. To je bila naša metodologija. No, vrnil bi se na odkrivanje. Seveda se strinjam s tem, da imamo tudi v širši kategoriji nepravilnosti nekaj razlik. Imamo tudi nekaj izsledkov, ki jih vidimo, recimo, vemo, da je največji vir nepravilnosti na področju kršitev pri javnih naročilih. In če povežemo ta vidik in analitične izsledke v poročilu s politiko, z ukrepi, ki se opisujejo v poročilu, potem se jasno pokaže, da komisija na podlagi teh indicov, teh izsledkov, sprejema ukrepe, spodbujanjem predlogov za nove direktive na področju javnih naročil. Tudi so zakonodajalci se sedaj osredotočeni na to lani. Se je to oblikovalo v sveže novih ukrepov na področju javnih naročil, imamo nove direktive, ki bodo to sprijeli in so bile sprijete in sedaj morajo države to izvajati. In seveda to jasno kaže, kako lahko izsledki iz poročila lahko vplivajo na politične ukrepe. To je usporedno povezano s tem. In tu bi sedaj zaključil razpravo in šel na zadnjo točko. To imamo politične pobude, ki so opisane v poročilu. Imamo recimo predlog za to, da bi imeli Evropsko javno tožistvo, imamo tudi direktivo BIF o zaščiti finančnih interesov s kazenskim pravom. To so predlogi, s katerimi naj bi reševali glavne pomisleke, ki sem jih omenil gre za različne pristope, različna tolmačenja, imamo različne osnovne opredelitve v državah članicah in imamo tudi različne pristope v odnosu do goljufije. Mogoče bi tu dodal še nekaj. Jasno se je pokazalo in razumeli smo, da seveda verjamemo, da nična goljufija ne obstaja. Ker poročajo o tem, da ni goljufije, potem to pomeni, da država želi izvajati neposredne finančne korekcije, zato da bi že od začetka zagotovila izvajanje finančnih interesov, potem pa država ne izsledi goljofije na ustrezen način. Če ni sankcij proti storilcem, potem storilci ne nehno poskušajo nove metode in potem ponovno izkoristijo sistem in imajo dobiček. In tako se sistem nikoli ne more zaceliti, ampak imamo le nenehno nove težave, in dobimo občutek, da ni nobenih posledic, da se nič ne poplača. To je edina posledica. Potem še nekaj o nepravilnostih. To je seveda problematično in to smo slišali večkrat in mislim, da potrebujemo nekaj dodatnih pojasnil. Ja, seveda imamo dva velika vira težav. Omenil sem kršitev pravil javnih naročil. To je v glavnem povezano s tem, kako javne administracije izvajo pravila, to je en velik vir težav. Drugi velik vir pa so sami upravičenci. Tu gre za te tipične nepravilnosti, ko imamo neupravičene izdatke. In veliko stvari sodi v to skupino, ampak tu smo imeli tudi nekaj primerov. Zlasti pri lesenih vratih in drugih materijalih. No, to bi rekel, da gre za dobre administrativne prakse, bolj kot pa za pravila. Ampak to bi rad rekel, da recimo, če podpišem pogodbo z nekim podjetjem, da izdelajo lesena vrata v moji hiši in se potem vrnem in vidim, da imam mentalna vrata, pride do težave. Kaj ti določbe v pogodbi niso bile spoštovane. dobavitelj, podjetje bi lahko stopilo do mene, če sem v tem primeru v javni administraciji in sem dal denar in rekel, ali se strinjate, če spremenimo določbe v pogodbi, kajti bolje je imeti metalna vrata kot pa lesena. In ko se ugotovi, da pride do takšnih sprememb brez opravičil, če ni obrazložitev teh sprememb, kot pa da slišimo, ja, to je bilo bolj primerno, potem s tem kršimo pogodbo in vsi poznamo civilno pravo. Pogodba je mantra, pogodba je sveta. In seveda, in tu se povsem strinjam z gospod Maletič, bolj se moramo osredotočiti na izobraževanje in preventivo. Ja, povsem se strinjam s tem. Ampak istočasno pomeni, da ko imamo pravila, ko imamo sporazume med strankami, je to treba spoštovati. To je jasno. Potem še zadnja točka, vrnil bi se na odkrivanje in s tem bom zaključil svoj govor. Na začetku sem rekel, da je to nasplošno v redu. To je pozitivni element, ker lahko vidimo tudi popravke. Ampak nepravilnosti, o katerih poročamo v tem poročilu, prihaja iz različnih virov odkrivanja. Glavni vir je seveda sistem za upravljanje in nadzor države članici. Ko se to odkrije, je to posem dobro, to pomeni, da sistemi delujejo, obstajajo, naloge so izpolnjene, sistemi odkrivajo vse nepravilnosti, do katerih je prišlo. Po dodelitvi pogodbe, torej za časa izvajanja projekta. Tu gre recimo za preverbe na kraju samem, gre za preverjanje poročil, izdatkov in drugega pri izvajanju projektov. Potem lahko odkrijemo nepravilnosti tudi z revizijo. Revizijski organi v državah članicah lahko preučijo, kako so organi sami izvajali ta pravila, revizijski organi so tu nacionalni organi. Potem pa imamo nepravilnosti, ki izhajajo iz preverb Evropske komisije. Tu imamo Evropsko računsko sodišče, OLAF, imamo organe za odkrivanje in preiskavo, imamo pravosodne organe, ki se ukvarjajo s tem. Torej, vse te ravni preverb so ugrajene v sistem. Nekatere so sistematične, nekatere so zunanje, ampak ko pride do odkrivanj, potem tu vidimo, da so nacionalni in evropski organi res zavezani k temu, da bi preučili, kako se porabijo sredstva, da bi poskrbeli za to, da se sredstva porabijo na učinkovit način. Če bi bili povsem prepričani, da imajo vse države isto raven pozornosti, da imajo vsi regionalni organi isto raven pozornosti, isto število nadzorov, isto število kakovosti, poročili nadzoru, potem bi lahko rekli, ja, v eni državi imamo več nepravilnosti, kar pomeni, da imamo več držav kot neki drugi. Z določene mere je lahko tako, recimo z revizijo Evropske komisije, tu imamo regionalne službe, direktoratu za regionalne zadeve, deloma se okvarjajo tudi s tem, da preučujejo, kje so težave v sistemih revizije, upravljanja, nadzora, ampak ko preučujemo vse te vidike iz vidika boja proti goljufi, moramo vedno poštevati vse te elemente. Hvala še enkrat, seveda sem vam na voljo, sem na voljo pročevalcu in temu odboru, če rabite dodatna pojasnila ali za kakršnokoli dodatno pomoč. Hvala. Thank you. Hvala, hvala za vašo predstavitev, gospod Arimo. Bi se radi odzvali na nekatere predloge, vprašanja? Pozicine. Hvala, gospa predsednica. Najprej hvala vsem kolegicam in kolegom, ki so sodelovali v tej razpravi in ki so že sedaj dodali zelo um, dobrodošle dodatke. Torej, razlikovali naj bi med tehničnimi in dejanskimi nepravilnostmi, je nekdo predlagal. O tem seveda lahko razpravljamo. Pri branju tega poročila eh, se mi je postavilo vprašanje, po definiciji. Torej, poročilo že sedaj trpi zaradi tega, ker pri pomembnih vprašanjih ni enotne definicije. In če zdaj dodamo še eno definicijo v podkategoriji, ki tako in tako ni opredeljena, dobimo dva problema dodatno eh, in ne rešimo nobenega. Pripravljen sem razpravljati o tem, kaj je tehnična nepravilnost in kaj je dejanska nepravilnost, ampak tudi to je treba natančno definirati komisija to poskuša s predlogom 363. Težko je definirati goljofijo, jaz sem si to prebral. Torej, goljofija je tako debelo definirana in tudi ta razmejitev med goljofijo in nepravilnostjo se mi zdi pravilna, kajti goljofija pomeni naklep, neko kriminalno energijo in tudi v nacionalni zakonodaji je to tako opredeljeno nekaj, kar se namenoma naredi napačno, se kaznuje drugače kot nekaj, kar se nenaklepno zagreši. Če pa bi sedaj razlikovali še med tehničnimi in dejanskimi nepravilnostmi, bi to povzročilo prej zmedo, kot pa da prispeva k rešitvi. Deloma se je govorilo o ustreznosti um, uporabljenega denarja. Gospod Celer in tudi drugi so govorili o tem, to je prav gotovo tema, ki uh, naj bi jo obravnavali, vendar v tem besedilu to ni na mestu, kajti ne gre za smiselnost uporabe denarja, temveč ali je bil denar uporabljen po pravilih ali ne. Torej, primernost, ustreznost porabe teh sredstev ne sodi v to besedilo. Potem državno tožilstvo, javno tožilstvo. Vidim, da so mnenja tudi v odboru različna. Jaz sem se skliceval na to, kar je sprejel parlament sam že v tem letu in sicer sprejeli smo besedilo, ki predvideva prav to. Pri Evropskem javnem tožilstvu Torej, tu gre seveda za nekaj novega. Lahko bi to naredili tudi inteligentno, s tem, da bi obstoječe organizacije, kot je OLAF, um, fuzionirali, uh, spojili s tem javnim tožilstvom, tako da bi nekaj že obstoječega uh, um, zamenjali z nečim boljšem, boljšim. In s tem bi vzeli tudi državam članicam bojazen, da se omešavamo v nekaj, kar uh, se Evropske unije ne tiče. Ampak o tem seveda lahko tudi razpravljamo. Torej, definicija, definicija primerov goljufi. Eh, kolega je govoril o tem, kako je to bilo definirano. Komisija je sama povedala, kako se odkrivajo eh, goljofije v državah članicah in koliko primerov goljofi so odkrili v posameznih državah. Bilo je zanimivo brati, da je med 28 državami šest držav, kjer niso odkrili nobene goljofije. In tu je na mestu vprašanje, ali so ljudje v teh državah tako pridni, tako prijazni, da ne goljufajo, ali je kriva metoda in sicer, da metoda eh, pač, eh, oziroma da je treba iz, eh, mm, izpiliti metodo za odkrivanje teh primerov. Torej nekaj verjetno ni v redu, da se nič ne bi zgodilo, ni, skoraj, je skoraj nemogoče. Nočem um, očitati nič tem državam. Um, mislim, če ni bilo odkritih primerov goljofi, to posta, eh, osta, mislim, ostajajo določeni vprašaji. Potem nepravilnosti, ne glede na to, kako jih opredelimo, je, nepravilnosti je možno zmanjšati s eh, poenostavitvijo pravil. To bi morali torej vključiti v moje besedilo. Jaz sem um, tu napisal ex ante ocena, to že gre v to smer, ampak mogoče je treba bolj uh, Eh, izrecno eh, opozoriti tudi na poenostavitev pravil. Torej, de facto in de jure mora v državah članicah priti do tega. In to je verjetno primirno sredstvo, da bi z malo eh, sredstev se učinkovito borili proti boju, proti eh, goljofijam. Hvala za živahno razpravo in veselim se vaših zanimivih predlogov sprememb. Hvala, hvala, gospod Arimon, hvala za vaše odlično mnenje, hvala vsem za prispevke in razpravo. To nam bo omogočilo, da bomo oblikovali zelo močno in vidno mnenje odbora regi. O tem bomo glasovali na naslednjem sestanku 3. decembra. Naša naslednja točka na dnevnem redu je točka razno. So kakšne pripombe po točko razno? Ne? Ni nobenih pripomb po točko razno. Naša naslednja seja bo potekala v sredo 3. decembra 2014 od 9. do 12.30 in od 3. do 6.30. Hvala tolmačem za njihovo podporo na današnjem sestanku. S tem zaključujem javni del sestanka. Prosim vse tiste, ki ne bodo na sestanku koordinatorjev, da zapustijo sejno dvorano. Prosim koordinatorje, da ostanejo v sejni dvorani, tako da bomo nadaljevali sestankom.